Okay, good. Mesdames, Messieurs, bonjour. Lepo pozdravljeni. Začenjamo sejo. Danes nas čaka predstavitev mladih, ki bo prenašana preko spletne strani Evropskega parlamenta, pa tudi preko družabnih medijev, konkretno strani European Youth Event, se pravi Evropske prireditve za mlade. Evropski mladi nas opazujejo, tako da se nasmehnite in bodo komunicirali z nami preko družabnih medijev. Poslanci lahko prispevajo na teh spletnih pogovorih, uporabljali pa bomo hashtag i2018, torej hashtag 2018. EYE2018. To lahko preberete tudi na zaslonu tukaj v sedni dvorani. Kot veste, Evropski parlament organizira Evropsko preditev za mlade že od leta 2014, ponovadi v Strasburu. Letošnji dogodek je bil deležen izrazitega entuzijazma 9000 mladih. Potekal je tudi slem prireditev Ples z reperji. Sama sem se udeležila tega dogodka in res sem bila navdušena nad tem, kako pozitivne so bile izražene zamisli, razprave, rime in kako so mladi zazrti v prihodnost. Mladi prav gotovo lahko kaj spremenijo in prepričana sem, da bo njihov prispevek imel vpliv na program Evropskega parlamenta. V prihodnosti nas čaka veliko bolj evropska demokracija, pa tudi veliko bolj dinamična demokracija. To potrebujemo danes v Evropi. Da bomo tudi na politični ravni sledili temu dogodku, se je predsedstvo odločilo, da naj bi se o povzetku te razprave pogovorili tudi na zadevnem odboru tukaj. Zdaj pa začenjamo z razpravo. Imate svoje predloge, ki so pomembni za prihodnost mladih, ampak prav gotovo vas danes ne bomo samo poslušali, tudi pogovarjati se nameravamo z vami. Nas pa zanima, kaj si vi želite od izvoljenih, od poslancev, od evropskih institucij. Po tem tretjem dogodku Evropske prireditve za mlade, mislim, da bi bilo seveda tudi dobro, da predstavite svoje vtise. Prisluhnili bomo zdaj vašim pomislekom, pa tudi vašim pričakovanjem, vašim sanjam in Vi se boste morali potruditi za to, da nas prepričate. Kljub temu, da imate dobre zamisli, nas je treba prepričati. Gre predvsem za tiste vidike, ki so pomembni za naš odbor, za odbor za promet. Predstavili nam boste torej svoje strategije za misli za novo mobilnost, mobilnost prihodnosti, trajnostni razvoj. Veste, kaj je segrevanje podnebja, Kaj so podnebne spremembe? Da, dobro, no, to je prav gotovo prioritetna tema. Trije mladi govorniki bodo predstavili svoje zamisli, oni bodo torej posredovalci zamisli, poslanci na Evropskem parlamentu pa bomo lovilci teh zamisli. Lepo pozdravljeni na naši seji, na našem odboru. Najprej vas bomo se predstavil, najprej Filip Vos, stari ste 29 let in ste. Nemec, da, dobro, odlično. Pelumi Fadar. Fadare, tako se izgovori ta primek. Jaz sem pač francozinja. Vi ste stari 23 let. celo mlajša kolegica kot vi, vi pa ste španka nigerijskih korenin. Na to pa Eva Günther, ki je še mlajša, 22 let imate in tudi vi ste iz Nemčije. V imenu odbora Tran vas lepo pozdravljam. Dobrodošli. Žal imamo zelo malo časa za te predstavitve. Vsak bo dobil besedo za dve minuti, potem pa bodo besedo dobili še različni poslanci. In potem vas bomo še malo zmasirali, tako da vidimo, kakšno je vaše razmišljanje. Filip, vas dve minuti, izvolite. Ste pripravljeni? Se bo? Ali on y va? Thanks, Karin. Uh, thanks for having us. Najlepša hvala, Karima. Hvala, da ste tukaj z nami. Moram povedati, da sem razočaran, da imam pred sabo plastenko za enkratno uporabo, ampak to pač ni moja tema. Moja prva zamisel zadeva uvedbo pametnih javnih koles. Vedno več emisij zaradi prometnega sektorja, to je največja težava v smislu doseganja podnebnih ciljev, emisije potniških avtomobilov, pa tudi komercialnih eh, vozil. To je nekaj, kar se ureja na evropski ravni preko standardov za emisije CO2. Zadevna uredba je pomembna, vendar pa to ni dovolj, če želimo drastično zmanjšati emisije toplogrednih plinov in popolnoma razogličiti prometni sektor pred letom 2050. Potrebujemo več ukrepov. Zato pozivam k vključevanju prometnega sektorja v EU ETS, tako bi moral sistem postati pol odprt sistem. EU ETS zagotavlja absolutno omejevanje emisij in gre za tehnološko neutralno tehnologijo, obenem je to tudi stroškovno učinkovito orodje. Mislim, da lahko na ta način vplivamo na celotni spektr možnosti alternativ za emisije, izboljšamo tudi varčnost gorivom v vozilih, obenem pa zagotovimo tudi modalni prehod kako naj Evropska unija vključi prometni sektor v ITS. To bi morali urediti vnaprej na ravni ponudnikov, tako bomo lahko stroške prenesli na uporabnike, obenem pa lahko v tem po odprtem sistemu zagotovimo, da se bodo emisije dejansko zmanjšale v prometnem sektorju, ne pa tudi v drugih sektorjih, omejili bomo prometni sektor, da bi odkupoval certifikate od drugih sektorjev, tako da se bomo dejansko osredotočili na doseganje ciljev znotraj enega sektorja. EU ETS dejansko lahko znatno zmanjša emisije in ustvari tudi pobude za podjetja, ki bodo vlagale v trajnostno tehnologijo na ravni EU. To potrebujem, če želim doseči podnebne cilje in zagotoviti kakovosten zrak ter kakovostno življenje v evropskih mestih. Hvala. Merci beaucoup, Philippe Voss. Najlepša hvala, Filip Voss, za ta poziv. Zdaj pa Eva Günther, dve minuti. Thank you. Um, I'll speak in German. Bom to predstavila v nemščini. <laughs> Ideja, ki vam jo želim predstaviti, je sicer idealistična, morda tehnična, ampak izvedljiva. Gre za javni potniški promet v mestih Evropske unije in ta kompromis ta bi moral biti brezplačen, brezkompromisno. In uh, nobena ideja v, na tem dogodku AI ni bila tako pogosto omenjena kot prav ideja o brezplačnem javnem prometu in kar kaže na to, da je ta vidik nekaj, kar uh, je v interesu mladih, ampak tudi vseh ostalih. Uh, mlade, številne evropske mesti so, mesta so že razvila ta koncept, naprimer Tallinn v Estoniji in uh, Večina druga mesta imajo nižje cenovne uh, stopnice za študente, ampak uh, treba pa je misliti tudi na tiste delavce, kjer včasih uh, zaslužijo le malce več kot pa dobro stoječe družine. Pro, so, brezplačen javni promet bi bil pomembna, pomemben ukrep, ki bi se boril proti socialni segregaciji. S tem pa bi spodbujal tudi zeleni vidik, kajti v mestih bi bilo manj avtomobil in uh, tudi za uh, to, kolesarja bi bila nevarnost, da bi ga kdo povozil manjša in to pravim iz izkušenj. Zdi se mi, da je čas, da Evropska unija razloži nek, eh, in razvije nek akcijski načrt za, eh, na, v to smer. Po na, principu direktiv bi lahko za cilj določili, da bi javni potniški promet v evropskih mestih v nekem časovnem obdobju postal brezplačen. Uh, To bi lahko eh, podprli tudi z evropskim financiranjem, po drugi strani pa tudi z zamislimi, ki bi bile prilagojene lokalni zakonodaji. Mesta, kjer bi to izpeljali, bi lahko potem se zauzemala tudi za to, da bi bila z vidika financiranja eh, model oziroma nek vrste vzor. V Talinu, naprimer, potem um, prebivalci dobijo ta sredstva nazaj. Uh, Eh, iz dohodnine. Tako da eh, to bi bilo neka dobra akcija in tudi oglaševalska kampanja za Evropsko unijo samo. Eh, ta urbanizacija seveda se širi in to zadeva če dalje več ljudi, ne glede na to, odkot prihajamo in kakšnega izvora smo, kakšnemu razredu pripadamo in vsekakor pa so v tramvajih potem vsi enaki. In ponovno vam podajam besedo.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 javnih koles, tako delitev koles kot avtomobilov postajata vedno bolj priljubljena in uporaba električnih avtomobilov se prav tako povečuje. Kljub temu pa avtomobili še vedno dominirajo v mestnem prometu, kar povzroča težave na več ravneh. To povzroča onesnaževanje zraka, obenem to prispeva k podnebnim spremembam in avtomobili zasedajo veliko prostora. Pametna kolesa so alternativa, to so večinoma elektronska kolesa, ki lahko hranijo energijo, ki se ustvari ob vrtenju pedal, potem pa je to mogoče napajati ponovno v to omrežje. Baterijo napolnite, ko vozite kolo, zato kolesa ni treba vklopiti v pametno omrežje. To bo zelo dobro za prihodnost urbanih območjih, manje emisij, to je dobro tudi v smislu prostora, pa tudi za prihodnost zdravje, ne na zadnje, splošno kondicijo. Če želi Evropska unija povečati delež pametnih koles na ulicah, mora najprej prenehati financirati vse, kar ne vodi v dekarbonizacijo prometnega sektorja. Obenem je treba nekati investirati v avtomobilska cestišča, treba investirati v kolesne proge, v kolesne mostove in tako dalje. Obenem je treba sodelovati z mesti in slediti zgledom tistih mest, ki so pioniri na področju kolesarjenja, tako kot je Koberhagen. Avtomobilske cestišče treba nadomestiti z kolesarskimi progami in poskrbeti tudi za ustrezno usmerjanje prometa, sploh v prometnih čice, špicah. Pametna kolesa so alternativa za avtomobile. Če bo Evropska unija investirala v tehnologije, kot so pametna kolesa, potem lahko izboljša kakovost zraka in življenja nasploh in dolgoročno bo to pomagalo tudi pri doseganju ciljev in energetskih ciljev v prometnem sektorju. Najlepša hvala. O tem se bomo najprej pogovorili z Wim van de Kampom, ki je član politične skupine ELS in koordinator. Izvolite. Ik volg. Predsednica, hvala. Sliš, sledil sem, uh, oziroma delal bom tako kot Eva Guntor in tudi jaz bom govoril uh, materinščini, tako da bom počakal, da si vsi nadanete slušalke. Gospa predsednica, najprej bi želel čestitati tem trem mislecem. Mislim, da je zelo dobro, da kot člani Evropskega parlamenta vidimo včasih oziroma končno spet prave ljudi, prave ljudi s pravimi zamislimi in ne le balonček, kajti tukaj smo vsi v nekem balončku in ta uh, je nekaj, kar te lahko okuži oziroma se širi hitro. Moje prvo vprašanje je eh, namenjeno Filipu Vosu, ali ste sorodnik Aksla Vosa, imamo namreč eh, poslanca, kolega, ki je iz Bona in eh, mu je ime Aksel Vos. To je sicer čisto postranska informacija, ampak to, kar me zelo interesira, je, zakaj bi vedno nekaj krčili, ali ne bi bilo bolje, da bi rekli, da Sedaj se bom osredotočil tukaj na center mesta. Ne želimo več v centrih mesta več um, vozil na notranje zgorevanje, ampak želimo samo električna vozila, kajti s tem na nek način kaznujete druge, kajti veliko ljudi uh, obstaja, ki pač nujno potrebujejo avto, naprimer. Uh, kmetije, um, mesarji in tako mesnice in tako naprej. In ti pač avto potrebujejo in ni prav, da bi jih kaznovali. Potem drugo vprašanje je uh, povezano z mejami. Kaj boste storili s tistimi, ki prihajajo iz Evropske unije, naprimer državljani iz Srbije pridajo na Mačarsko, uh, eh, Ukrajinci pridajo na Polsko. Uh, ali potem lahko svobodno vozijo okoli ali ne. Kaj boste storili? Potem pa imam še vprašanje za Evo. Mislim, da sem si prav zapomnil. Jaz sem član konzervativne stranke in meni se zdi krasna zamisel, to, kar pravite, ampak kdo bo to plačal? Ali bo do to krili davki ali bo. Nekdo pač mora to tudi financirati in povedati moram iskreno, vidim, da obstajajo mesta v Evropi, ki so vašo zamisel že izpeljala, tudi sami ste tudi omenjali Italijan. Za nekatera mesta je dejansko bolje, gospa predsednica, da ponudijo eh, brezplačni javni potniški promet, kot pa da bi dopustili onesnaževanje celega mesta zaradi eh, avtomobilov na izgorevanje. Ampak tako kot Filip, eh, ki se zazema za neke kazni, Eva pri, e, pri, a, pri Evi pa moramo vse skupaj ponuditi brezplačno in s tem imam določene težave. Hvala lepa. Hvala, gospod Vandekam, zdaj pa gospa Rupodalon. Najlepša hvala, da ste nas obiskali, tako da se lahko pogovorimo, to je zelo zanimiva razprava. Pri prvih treh intervencijah oziroma predstavitvah ste povdarili pomen, ki ga lahko promet ima v prihodnosti, sploh na področju podnebnih sprememb. Kako se lahko skupaj potrudimo za to, da bi imeli več mobilnosti, no, zato se trudimo tudi znotraj tega odbora, ampak to mora biti mobilnost, ki naj bi bolje zaščitila okolje, bolje zaščitila zrak, ki ga vdihujemo in ki bo tudi dostopna. Dan danes se namreč srečujemo s precejšnjim pomisleki glede tega vprašanja, ki je za nas pomembno na tej odboru, in to je teritorijalna razdrobljenost. Nekateri se morajo veliko premikati, imajo na voljo javni prevoz po eni strani, po drugi strani pa nekateri nimajo možnosti za javni prevoz, zato morajo vzeti svoje avtomobile in se odpeljati. In te so ponavadi največji onesnaževalci, zaradi tega, ker uporabljajo tudi stare avtomobile. Uh, To je razprava, ki je v središču pozornosti danes v Franciji, če spremljate nedavne dogodke. Tudi mladi se ukvarjajo s tem. In to nas opominja na to, da moramo oblikovati ustrezne predloge, in to ne le v Franciji, ampak po vseh evropskih državah. Potrebujemo bolj čisto mobilnost, ampak tudi bolj dostopno mobilnost. Moramo razmišljati o tem, kako bomo vzpostavili naprimer predlog za ETS ali pa brezplačen prevoz za nekatere, zato da bi jih spodbudili k temu, da ne bi uporabljali svojih avtomobilov, da bi jih spodbudili, da bi uporabljali več javnega prometa in tako dalje. To je treba povezati. Brezplačni prevoz naj bi zadeval predvsem bogata mesta, s tem bi se navezali na to, kar ste povedali. Lokalci naj bi torej lahko uporabljali omrežje brezplačno, zaradi tega, ker so to bogatejša mesta, vendar nekatera mesta tega ne morejo vzpostaviti. Bi pa lahko povečali tudi um, oziroma, oziroma zmanjšali DDV za nakup prometnih vozovnic, na ta način bi se zmanjšali tudi cene. seveda moramo upoštevati tudi vse tiste, ki delajo v prometnem sektorju, upoštevati moramo tudi njih, ne le nas, ki se premikamo, torej tudi njiho, za njihove pravice moramo poskrbeti. Hvala, gospod predsednice, hvala lepa za vse predstavitve. Res čestitam, da ste tukaj z nami. Seveda je socialna dimenzija pomembna, pa tudi mobilnost je pomembna. Še pomembnejša od mobilnosti pa je prehrana in mnogi otroci v Evropi nimajo dovolj hrane. Zakaj ne bi potem v prvi vrsti zahtevali brezplačne prehrane za vse? In dokler tega nisem nekoliko skeptičen glede brezplačnega javnega prometa, sem pa vsekakor za to, da tisti, ki so socialno šipki, da se jih okrepi. Naprimer, v Berlinu že 15. 26 let ni prišlo do višjih parkirnin za avtomobile, ampak vsako leto pa se večajo cene vožnje za javni promet. In to se mi zdi posebno nepošteno. V Nemčiji, naprimer, vsako leto 50 milijard evrov uh, investirajo v uh, pobude, ki škodijo podnebju. In to moramo spremeniti. Tukaj sem zeleni in eh, mislim, da bi eh, bilo prav, enake pravice za vse krasne. Ampak kar se vaše pobude tiče, se strinjam, da ne gre samo za to, da spremenimo eh, način avtomobilov. Gospod Jo Fogel je bil nekdaj župan Minhna in že pred 46 leti je ta socialni demokrat rekel, da avto ubija naša mesta. Če bi bili vsi vsi avtomobili električni in bi bili vso elektriko elektriko dobili iz obnovljivih virov, bi lahko dosegli marsikaj več. Zato mislim, da moramo investirati tam, kjer se lahko ustvari vrednost za uh, ljudi in z e-kolesom. Seveda je na severu uh, vse uh, torej ravno na jugu pa so hribi ti. Uh, ti argumenti bi odpadli in tudi nemški minister za promet je so odločil, da bo več kot 50 odstotkov um, tovora sedaj se prevažalo, moralo prevažati z uh, električnimi vozili v 50 odstotkih. Samo predstavljate si to na daljše razdalje. V to smer moramo iti, v to moramo vlagati. Jaz nisem za brezplačen javni potniški promet. Jaz si ga lahko privoščim in ga lahko plačam, ampak tisti, ki ga potrebujejo, tisti bi potrebovali celotno subvencijo, ne le da se jim da samo 17 evrov. Kajti na Dunaju, na primer, eh, stane letna karta 350 evrov, torej 1 evro na dan, v Berlinu je dvakrat više. Skratka, dejansko morajo biti cene niže, ampak socialno šipkejši bi morali imeti tukaj več prednosti, ne pa da imamo tukaj uravnovljiv. Uravno, uravnilovko. Najlepša hvala, gospod Karamer. Jaz sem se tudi upisala na ta seznam, čisto na hitro. Bom to pokomentirala, Filip, strinjam se s tabo. Treba je nekoliko pospešiti ukrepanje na področju podnebnih sprememb. Samo en planet imamo in promet je eden od največjih sektorjev, ki prav gotovo ni zmanjšal svojih emisij v zadnjih 30 letih. In odbor Tran to obravnava prioritetno. Ko pa govorimo o davkih. Naj povem, da smo opravili nekaj dela na tem. Odbor za promet je vzpostavil tako imenovana evronadomestila. V prihodnosti naj bi to vrnjake bolj obdavčili, saj so to največji onesnaževalci. Obenem pa je treba preusmeriti promet cest na reke in na železniška omrežja potem pa drugo, povedali ste, sistem ETS je pomemben in tako dalje. Strinjam se s tabo, ko pravi, da je treba dosegati cilje izkopa, ampak tam ni bilo nobenih ukrepov glede prometa. Jaz sem ekologinja in bi obdavčila kerozin. Ne vem zakaj je letalski sektor privilegiran. Kako bomo v prihodnosti poskrbeli za to, da vsi tisti, ki imajo dostop do letalskega prometa, nehali plačevati 20 evrov za let, recimo od Rima do Pariza. In kako bodo prevzeli odgovornost za to, da bodo onesnaževali mal in da bodo poskrbeli za nadomestila. To je moje vprašanje, vprašanje, ki je popolnoma enostavno. Zdaj pa že komentar za Evo. Res je to, da je treba postaviti v sredje vprašanje prometa. V prihodnosti mora biti v mestih manj avtomobilov. Zakaj? Ko ste v avtomobilu v mestu, je ponovadi dejstvo žalostno takšno, da 50 odstotkov avtomobilov porabi za 2 ali 3 km poti. Potem pa še javni promet mislim, da moramo spremeniti prometno kulturo in to kulturo tudi razširiti. Hvala. Zdaj pa boste na vrsti vi, da lahko predstavite svoje odzive, s kom bomo začeli. Filip, izvolite. Um... Lahko jaz začnem, glede na to, da je bilo večino vprašanj zastavljenih eh, v Nemščini, bom odgovoril v Nemščini. Začel bom z najbolj prijaznim komentarjem gospoda Kramerja. Hvala za podporo, moja pam, moj, za mojo idejo o pametnih kolesih. Moje, uh, dodatno vprašanje je bilo, kaj se dodaj, dogaja na evropski ravni, zato da bi lahko spodbudili pametna elektronska oziroma električna kolesa. Ali naj uh, takoj povem vse svoje kom, uh, komentarje? Ja, lahko nadaljujete potem na druge dve vprašanje bi odgovoril, šlo je za uh, ETS uh, Evropske unije. Rečeno je bilo, da nekateri ljudje pač potrebujejo avtomobilo, zato da pač pridajo tudi na delo uh, in zakaj bi jih bilo treba obdavčiti. Uh, pri EU e ETS gre za to, da se eh, neke negativne zunanje stroške eh, oceni in da se jim da neko ceno. In eh, seveda je to odvisno tudi od tega, kdo se vozi in kam se vozi z avtomobilom. Pravzaprav je vse eno, v kakšen namen se vozilo uporablja. Pač vsak bi potem moral plačati te zunanje, ekstern, torej negativne eksterne stroške torej bo to pravično do vseh, če gre tukaj za pleskarja, ki pač mora opraviti svoje delo, potem je verjetno tudi zanj pomembno, da pogleda, kakšne so alternative, ki imajo niže izpuste CO2 v zračje. Potem uh, Karin je pravkar vprašala tudi, kako bi dosegli uh, sprem, spremembo uh, vo, uh, prevoznih uh, modulov. Uh, Eh, torej eh, leti v Katovice so precej poceni, pa se ljudje še vseeno vozijo tja z avtobusi. Jaz ne pravim, da je EU ETS edini ukrep, ki ga moramo tukaj izbirati in uveljavljati, ampak menim pa, da bi cene EU ETS eh, bile precej višje, če bi ta sistem vključeval tudi prometni sektor, kajti ni povsem jasno, ali bo mogoče celotno elektriko nadomestiti z obnovljivo. Torej menimo, da, menim, da bi bila cena teh kuponov eh, bistveno više, če bi v sistem vključili tudi celoten prometni sektor. Upam, da nisem pozabil katerega vprašanja. Najlepša hvala, Filip. Zdaj pa ti Eva. Tudi jaz bom govorila nemško jaz še študiram, nisem strokovnjakinja, prebrala sem le nekaj stvari in kar se tiče stroškovni dejavnik, o tem sem tudi veliko brala in mislim, da je. To, ta protiargument, kdo bo plačeval brezplačen javni promet, ta argument je zastarel. Marsikatera mesta to že uvajajo, v Talinu naprimer to pokrivajo z dohodnino. Um, seveda je tukaj vprašanje um, mest, ki imajo več, uh, prih, več uh, prebivalcev. Vsekakor uh, ne vem, kako zagotoviti, da bi vsa mesta imela enake možnosti za uveljavitev brezplačnega prometa. Mislim, da, je, eh, to, da to ni nekaj, kar bi morali prepustiti samo lokalni skupnosti, ampak bi morali tukaj vključiti tudi evropska sredstva. Statistika pa kaže, da prihodki iz eh, vstopnic, če to primerjamo s tem, kar je treba subvencionirati, da so ti, eh, ta razmerja tako majhna, da pravzaprav ne bi bilo tako pomembno, ali bi se vstopnice oziroma karte sploh prodajale ali ne, kajti če bi bil brez ta prevoz dan na razpolago brezplačno, bi s tem že dosegli veliko prihrankov. Imamo tudi določene poskuse v različnih mestih, torej imamo pilotna mesta, ki se morda sploh ne dojemajo kot eksperimente. Torej, stroškovni dejavnik, lahko, po mojem mnenju, premagamo. Zato mislim, da je ta ideja izvedljiva. In da odgovorim še na to, kaj ste povedali vi, namreč, da bi lahko morda bi stroške prilagodili prihodkom ljudi. Moje osebne izkušnje so take, da tisti, ki dovolj služijo, uh, Naprimer, če, imamo, če bi znižali stroške za ljudi z nižjimi prihodki, da bi se ti bolj prevažali s potnim, z potniškim prometom, da bi sicer to, po mojem mnenju, prevedlo do tega, da bi tisti, ki si lahko privoščijo avto, potem se z njim vozili v enaki meri ali pa še v večji. Jaz mislim, da mora biti javni promet brezplačen, kajti s tem bi obstala spodbuda, da bi se vsi vozili z javnim prometom javnim prometom, ne le samo uh, zato, ker nekdo nima avtomobila, ampak zaradi tega, ker bi bil to dejansko cenejši način prevoza. Imam tudi, ne morem tukaj sedaj. Uh, pri, pri uh, eh, merjati tega problema z uh, brezplačno prehrano, tako da mislim, da ta uh, paralela ni ustrezna. Zdaj pa mi je čas že potekel. Najlepša hvala za ta prvi krog razprave. Zdaj pa bomo prisluhnili drugemu delu predstavitve, gre za turistični sektor. Ne bomo izgubili časa, besedo bi takoj pelumi Fadare. Najlepša hvala, danes bom predstavila svojo zamisel. Gre za spodbujanje trajnosti kulturne dediščine v turizmu, za bolj inovativnem pristopu za več deležnikov. Tukaj ne gre le za ohranjanje dediščine, ampak tudi za aktivno sodelovanje lokalnih skupnosti. V ta namen je treba dobro upravljati s turizmom pozivam k pametnemu, vključujočemu upravljanju. To morajo počevati deležniki na več ravneh, ob enem pa je treba združevati štiri kategorije deležnikov. Javni sektor, privatni sektor, lokalna raven in pa mladi, to je zelo pomembno. Lokalne uprave bi se lahko sestajale z zasebnim sektorjem in mladimi, če želijo razumeti pomisleke in skrbi, ki zadevajo turizem, kulturno dediščino in pa vse dejavnosti na tem področju. To lahko prispeva tudi k izgradnji identitete. Takšen dialog bi postalo nekakšno vozlišče ali pa forum za to, da bi se lahko srečevali vsi relevantni deležniki na ravni Evropske unije in to bi omogočilo priložnosti za izgradnjo zmogljivosti in za iskanje alternativnih trajnostnih modelov. Obenem bi se lahko prenašalo znanje ter krepilo tudi vlogo kulturne dediščine. Vloga Evropske unije je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da bomo znotraj politike spodbujali inovacije, ustrezne mehanizme in pa financiranje teh pobud. Predlagam naslednje tri ukrepe, s katerimi bomo prispevali k boljšemu ravnotežju med kulturno dediščino ter osredotočeno začito ter inovacijo. Najprej mislim, da moramo spodbujati turistične destinacije na osnovi ponosa, kulturne identitete in dediščine. Potem drugič moramo vzpostaviti evropsko politiko za razvijanje kulturne pismenosti na evropski ravni. Umetnost na zgodovine in kultura to je bistvenega pomena, obenem pa je treba poskrbiti tudi za ukrepitev seznama UNESCO-ve kulturne dediščine. Spodbujati tudi odgovornost potnikov. Potem pa tretjič, treba je vzpostaviti platforme za boljša izmenjava mnenja med različnimi deležniki. Državni mediji so pomembni, to je ta okvir, kjer se vsi srečujejo in mislim, da je to dobro tudi pri skupnem deljenemu pristopu, ko iščemo skupno razumevanje glede kulture in ko želimo okrepiti ozaveščanje glede odgovornosti v turizmu. Ne na zadnje, kulturna dediščina je v osredju razvoja turističnih destinacij in to mora biti tudi vezno tkivo v Evropi, obenem pa moramo prispevati tudi k ciljem trajnostnega razvoja in agendi 2030. To bo zagotovilo boljšo prihodnost za vse, boljši kraj za življenje, boljši kraj za obiskovanje. Najlepša hvala. Zdaj pa ima besedo Eva, ki bo govorila o svoji zamisli. Ja, ja, tokrat gre za promet in turizem in za njuno spodbujanje na podeželju. Moja druga zamisla bi bila ta, da bi javna pometniški promet na podeželju razširili in sicer tako, da bi se cene vožnje eh, pravzaprav približale ničli in da bi tudi čezmejno sodelovanje med eh, brezprevozniškimi podjetji različnih držav Evropske unije dodatno spodbujali. Veliko življenja sem preživela v vasi s 300 prebivalci na Brezprevozniškem v bližini nemško-francoske meje in Tam je zelo težko se premikati z javnimi prometnimi sredstvi, kajti kot prvo je javni promet na podeželju seveda tak, da, ga treba, da bi ga bilo treba razširiti, kot si veste. Po drugi strani pa ni bilo niti nobene javne direktne povezave v sosedno državo. Imamo šengenski prostor in uh, državami članicami smo na tem področju prišli že daleč, ampak javni promet ne le med uh, znotraj ene države, ampak tudi čezmejno bi bilo treba zgraditi povezati in to menim, da bi na ta, nasti, na ta način prispevali kulturnim izmenjavam, ki sicer obstajajo, ampak a, bi lahko se še razširile. Naprimer, če a, ostanemo pri mojem primeru, a, če bi imeli a, avtobusno povezavo, ki bi poveza, povezovala ne samo dve nemški mesti, ampak tudi eno nemško in eno francosko vas, bi bila za moje pojme pomembna sprememba. Tako bi potem lahko vzpostavili tudi sodelovanje med TGV in nemško železnico. In in to bi uh, pomagalo razviti nemsko-francosko regionalno železnico. Na ta način bi se mladi lahko uh, osvobodili, tudi tisti, ki se iz osebnih razlogov odločajo proti avtomobilom. Uh, cene vožnje je treba znižati proti ničli in to bi pospevalo k temu, da se bodo obstoječe možnosti tudi izkoristile, da jih bodo izkoriščali tako morebitni turisti kot tudi prebivalci. Mislim, da bi sredstva za to lahko prišla iz obstoječih in prihodnih skladov za regionalni razvoj in da bi tukaj lahko na ta način usmerili tudi fokus. Seveda pa bo to mo, bo treba podpreti tudi z državnimi sredstvi, kajti evropska sredstva so omejena in vsekakor obstaja predvsem na podeželju določena področja, kjer so investicije nujno potrebne. Hvala. Eva, zdaj pa ponovno pelumi. Naša zamisel je izboljšati ekoturizem, zato da bi poskrbeli tudi za pozitivne okoljske učinke. Obiskal sem Majorko, eno od otokov v Španiji, moji državi, in tam sem prvič izkusila tudi ekoturizem, ko sem bila v Sloveniji leta 2016. Kot popotnica sem ugotovila, da lahko ekoturizem vodi pa večje razumevanje ekoloških vidikov v lokalnem območju. Na lokalnih območjih bi morali spodbujati ekoturizem, na ta način bi izboljšali tudi trajnostno turistično dejavnost. Zato predlagam naslednje ukrepe za Evropsko unijo. Izboljšati kampanje odzaveščanja, potem moramo bolje deliti odgovornost, tako kot porabniki, kot državljani pri potovanju, obenem pa je treba spodbujati trajnostne prakse, kot je ekoturizem. Potem pa drugič, Potnik mora imeti več znanja glede zmanjševanja okoljskega učinka ob potovanju in obenem se mora tudi trajnostno odgovorno vesti, torej odgovorno vedenje. Potem pa tretjič, zagotoviti moramo podporo za raziskave s finančnimi in tehničnimi mehanizmi, obenem pa moramo opredeliti tudi podatke in smernice za države članice. Države članice pa morajo preveriti tudi okoljske učinke, na osnovi tega pa oblikovati boljšo politiko na področju turizma, ki bo tudi vodila v večjo trajnost. Zamisel turizma ne na zadnje je tudi zelo idealistično, spodbujati je treba tudi blaginjo lokalnih eh, ljudi, spodbujati njihova podjetja in poskrbeti za boljšo integracijo teritorija. To je lahko zelo dobro za podeželska območja, pa tudi za urbana območja. Ekoturistično prakso lahko tako prenesemo na kakršnokoli obliko turizma in na ta način začetimo okolje. Kljub temu pa se moramo zavedati tega, da bo do te ukrepi uspešni le, če bomo vključili tudi pristop akterjev na vseh ravneh, kar ne bo vključevalo le javnega in zasebnega sektorja, ampak tudi akademsko sfero in lokalno prebivalstvo. Najlepša hvala za te zamisli. Takoj bomo začeli z razpravo s poslanci in začeli bomo s Vim van de Kampom. Voorzitter, eh, dank u zeer. Gospod predsednica, hvala lepa. Osebno sem bolj naklonjen tej zamislim, kot pa zamislim v prvem krogu, kajti s pelumi se zelo strinjam, upam, da sem ime pravilno izgovoril, da moramo posvetiti več eh, pozornosti trajnostnemu turizmu, ampak tudi tukaj je seveda to zoprno vprašanje, kajti tukaj uh, delujemo na področju subsidijarnosti in seveda si želimo, da bi lokalne in regionalne oblasti uh, trajnostni turizem pospoševale. Ampak morda sem narobe razumev, ne vidim tukaj, da bi bila to neposredna naloga za Evropsko unijo. Poleg tega, ko sem bil jaz mlad in tega je seveda že veliko let, se me je zanimalo vse, le trajnostni turizem ne, kaj ti želeli smo v, turi, v disko, v bare, eh, v Taragono, v Barcelono daleč smo želeli potovati. Ali je to mišljeno za mlade ali za ostarele, kot sem jaz? Potem promet in turizem na podeželju. Ja, treba se nekoliko relativizirati, veš? Ampak tudi te sovražim, torej uh, to skupino ljudi. Promet in turizem na podeželju to je dejansko velik problem, gospa predsednica, kajti naše avtobusne družbe delajo na podlagi gospodarske baze in potnikov je premalo. Na nizozemskem imamo tako imenovane prostovoljce, torej uh, imamo uh, družbo Connection, ki da na razpolago manjši avtobus in ta avtobus potem pelje nek prostovoljec. Je to nekaj, kar bi lahko vključili v vašo schemo ali pa moramo tukaj takoj spet eh, odpreti državno denarnico? In veste, slišali ste že, da temu nisem zelo naklonjen. Potem pa še ekoturizem, ekološki turizem. Gospa predsednica, mislim, da je to dobra ideja. Klaudija Tapardel in Klaudija Montero se vse čas ukvarjata z eh, pospeševanjem, s promoviranjem evropskega turizma. In meni se zdi, da to dejansko je evropska naloga. Hvala lepa. Merci beaucoup. Najlepša hvala, gospod Van de Kamp. Gospa Jara Sender, izvolite. Hvala lepa, <clears throat> predsednica, hvala lepa za vse te zamisli. Želela bi deliti z vami nekaj misli in eh, to v imenu organizacije, eh, torej za <clears throat> mednarodne organizacije za socialni turizem. Eh, torej, ta socialna plat eh, je združena tudi z trajnostnim razvojem. Najprej naj postavim vprašanje gospe Fadare, naj jo opozorim na to, da v Španiji, eh, ker, verjetno, ker ste mladi in zato vas opozorim na to, v Španiji smo imeli Eh, tudi eh, dolg, neko pomembno verigo, eh, v kateri so bili vključeni mladi, ki so živeli v ranljivih pogojih na določenih območjih, so imeli možnost, da se posvetijo obnavljanju lokalni, kulturni, tudi naravoslovni dediščini in pri tem se je ponujalo tudi usposabljanje do enega ali celo do treh let. Na tisoče mladih se je temu pridružilo, naučili in ta uh, vzorec bi želeli ponoviti tudi na evropski ravni. Tako so ti mladi postali pravzaprav uh, glavni akteri eh, tudi pri eh, ohranjanju in vzdrževanju eh, nacionalnih znamenitosti. Drugi morda me ne poslušajo, ampak želim opozoriti vse na to, da zato potrebujemo sredstva. Problem turizma v Evropi je to, da turistični operatori, operaterji mislijo, da bo trg rešil vse težave in zato imamo malo sredstev za turizem. Moramo vzeti sredstva iz sredstev za podež, razvoj podeželja, Eh, za eh, okoljski razvoj. Je, torej, mislim, da je vaša, vaše stremljenje tudi to, da bi imeli ustrezen program za podporo trajnostnega razvoja, nekega trajnostnega eh, turizma. Potem javni prevoz na podeželju, seveda, to je eden od ključnih vidikov, o katerih se danes pogovarjamo. Pogovarjamo se o mestnih avtobusih. Včasih šolske avtobuse uporabljajo tudi za druge občane in to je eden od ključnih vedikov in delimo te misli, ta prepričanja. Recimo tako, kot ste povedali, da se dogaja naprimer v Nemčiji in mi skušamo stvari izboljšati, zato delim z vami vaše poglede. Mi vas bomo poskuš, poskušali podpreti in naj povem še nekaj o ekološkem turizmu. Naj se povrnem k temu, kar je povedala gospa Fadare. Mislim, da boj proti tako imenovanemu over turizmu, to, kar se dogaja naprimer v Barceloni, v Parizu, v drugih takih velemestih, zelo pomembnih turističnih delega, destinacijah je to, da ustrezno, da uravnotežimo ponudbo in uh, povpraševanje in da preusmerimo torej tokove tudi na podeželje. Hvala. De, eh, Bo kdo govoril v imenu IKR? E gospod Demensmaker? Ne. Potem nadaljujemo z gospod Meissner. Ne. Gospod Kramer, izvolite. Ja, vielen dank. Turist. Hvala lepa turizem lahko turizem uniči. Zato se v celoti strinjam, da je treba imeti trajnosten turizem, kajti sicer turizem uh, uničuje turizem in poslovanje. Ne menim, da imamo premalo denarja. Veliko denarja imamo, le napačno ga porabljamo. Naprimer, v Študgartu se 10 milijard uh, uh, financira za to, da bi se prepolovila kapaciteta železniške postaje. To je noro, vendar pa je to realnost. In že 30 let vlagamo več milijard za to, da bi spostavili evropske železnice, prav za to, da bi bilo mogoče spostaviti čezmejne povezave. To, kar pa imamo v resnici, so, uh, je pravzaprav um, krpanka in luknje so prav tam, kjer so meje. Za temi desetimi milijard milijardami iz Študgarta bi vse te evropske projekte 80 ali 90 v kratkem času realizirali in na ta način bi se Evropa strnila in rasla skupaj. In to je tisto, kar potrebujemo in to bi bilo tudi eto, ekološko. To, kar pa zadeva turizem, turizem bi moral biti trajnostan, tudi to podpiram. In v Evropi smo uh, tukaj veliko dlje kot v državah članicah. V Evropi, naprimer, uh, namenjamo sredstva za kolesarsko, za infrastrukturo, za. Um, trajnostni turizem, za kolesarske eh, poti. V Nemčiji zvezdna vlada niti enega centa ne namenja za uh, kolesarske poti. To morajo storiti sama mesta. V Evropi smo torej veliko dlje in tudi v Evropi smo veljavili to, da se denar za to namenja in dosegli smo to v četrtek, da lahko na vsak vlak samo zameš tudi kolo. Ta kombinacija eh, vlaka in kolesa eh, je odlična. Torej, to smo dosegli v Evropi uniji. Vprašanje pa je, ali bodo to podprli tudi mestni sveti. Upam, da bo tako. To bo namreč več marsikaj uh, izboljšalo. In pozitiven primer je tudi um, metro med, uh, oziroma ž, uh, povezava med Štrasburgom in Kelom. Uh, Nemci so bili temu dolgo časa proti, potem se je vlada zamenjala, sedaj se je to izpeljalo in to je krasen uh, recept. In tam, kjer je to vrsten uh, vlak nadomesti uh, avtobuse, se je število potnikov bistveno povečalo. Torej, ja, uh, turizem ja, ampak mora biti trajnosten, kajti sicer bo uničil turizem, hkrati pa bo uničil tudi življenje na planetu. Tega pa si ne želimo, kajti prihodnost mora eh, biti v rokah eh, otrok in otroci morajo imeti priložnost, da tudi naprej živijo dobro na tem planetu. Hvala, gospod Kramer. Bi še kdo drug želel spregovoriti? 30 sekund imate še, gospod Alessandra. Ja, čisto na kratko. Slišala sem, da ste omenjali tudi brezplačni javni prevoz v mestih. Jaz sem tudi bila svoj čas mlada in tudi mi smo govorili o tem, ampak nekdo pač za to plača, kdo, davkoplačevalci. E, Nažalost je pač tako. E, imamo pa nekatere vlade tudi, ki si ne želijo, da bi se sredstva iz davko namenjala recimo za take socialne e, storitve. Torej, seveda, v tem primeru ne bi plačali mladi zadnje, ampak bi plačala skupno za to. Uh, konec koncev potrebujemo na vse zadnje več sredstev strani Evropske unije, ampak predvsem strani uh, vseh davkoplačevalcev in moramo torej izboljšati delovanje vseh skupnosti in res mislim, da moramo prerasporediti sredstva. Hvala, gospod Alessandr. Hvala za vse te predstavitve konkretno glede ekoturizma. To je ena od prioritet našega odbora, ki ima tudi posebno enoto za ekoturizem. Turizem se ponavadi ne odvija v avtomobilu ali s kolesom ali pa peš. Kako bo s turizmom v prihodnosti? Letos smo sprejeli več kot 600 milijonov turistov v enem letu. Kako bomo poskrbeli za vse te turiste, če želimo ohraniti ekoturizem? Obenem pa seveda moramo poskrbeti tudi za vse te ljudi, ki želijo odkriti svet in pa Evropo. To je veliko vprašanje. In tudi na to ne smemo pozabiti. Pri turizmu je treba razmišljati tudi o kulturi in zgodovini mest. In brez kulture ne bomo napredovali. Najhitro boste dobili besedo zdaj vi govorniki, ki se boste lahko odzvali na vprašanje različnih govornikov. Pelumi najprej. Bomo odgovorili v španščini. Moram reči, da, je, da sem zadovoljna, da ste ugotavljali, da je pomembno dati ključno vlogo mladim, drugače ne bi bili tu. Mi imamo pomembno vlogo, ko je govor o trajnostnem turizmu. In eh, vi ste omenjali to posebno organizacijo. Uh, Mm, torej posebne neke vrste organizacije, urade za mlade, ki naj sodelujo pri, pri eh, ohranjanju in ozrževanju kulturne dediščine. Tudi mi menimo, da je to izredno pomembno. Mladi morajo biti mm, bolj eh, vključeni v vse te aktivnosti. Potrebujemo vsekakor socialne družbene eh, mreže, kajti skozi to lahko delimo določene izkušnje in se pospešuje ozaveščenost tako v veliki več veliko večji meri pritegnemo mlade, jim damo razumeti, kaj pomeni trajnostni turizem, jim damo razumeti, da je trajnostni turizem pomemben tako kot kulturna dediščina. Na vse zadnje, kultura je to, kar bo ostalo in zato je to treba, zato treba skrbeti. Yeah, asked, um, about... Vi pa ste spraševali po tur, trajnostnem turizmu in o tem, kakšna je vloga Evropske unije. Pravite, da je to nekaj bolj, kar je v rokah loge, lokalnih in regionalnih oblasti. To je vsekako res. Lokalne in regional, regionalne oblasti morajo na tem narediti več, kajti to je v njihovi pristojnosti, ampak mislim, da lahko Evropska unija uh, pomaga, naprimer, s pobudami, lahko spodbujajo Evropsko. Uh, pismenost o evropski kulturi na ta način, potem, na ta način potem lahko Evropske unije preve, prenesajo to zamisel tudi na lokalno raven. Ampak, eh, če bi to oblikovali na evropski ravni, bi na nek način to bilo bolje. Pa še sredstva. Gospod je spraševal potem eh, o, o tem, o sredstvih v Freiburgu, ki uh, kjer so, kjer so dobili veliko sredstev, pa je to ni bilo potrebno. Ampak mislim, da bi Evropska unija morala razmišljati bolj o tem, katera smer se stekajo eh, sredstva, katera mesta potrebujejo več investicij in katera ne. Zato tukaj omenjam zamisel raziskovalcev. Zelo pomembno je več vlagati v raziskave in v podatke in v smernic, tako da se bo res vedelo, katere investicije so potrebne in koristne, ne pa da se pravzaprav stekajo nekam, kjer so potem dejansko izgubili izgubljena. Najlepša hvala, Eva, izvoli. Ja, wieder auf Deutsch. Spet po nemško. Vprašanje na financiranje in na rentabilnost. To je seveda pomembno vprašanje in morda je najpomembnejši protiargument kot pravim, jaz prihajam z podeželja in imam te izkušnje, da če tudi obstajajo avtobusi in pri meni jih je precej, če še čez teden, so pa ti avtobusi potem večinoma prazni. Zato je bil moj predlog ta, da bi se eh, cene vožnje znižale po eni strani in eh, da bi se več pospravljali. Eh, pos, izgrajevalo podnebni, eh, podeželski promet in tudi, da bi se posvečalo več čezmejnemu. Kajti na krajih, kakršni je moj, se ljudje v prvi vrsti odločijo za avtomobil. Kajti kar zadeva ceno, je po moje cena enaka, ampak eh, v avtobusu se ne vozijo tisti, ki nimajo, torej avtobusu uporabljajo tisti, ki so mlajši od 18 let in tisti, ki nimajo avtomobila. To pomeni, da je treba spostaviti spodbude za vožnjo z avtomobili, za večjo infrastrukturo, pa tudi z cenami. Tam, kjer jaz živim, so cene res nore in seveda je to odvisno od eh, lokalnih skupnosti in od krajev. Ampak Tukaj se mora nekaj zgoditi in seveda uh, se zavedam, da to ne more doseči vse uh, Evropska unija. Zahvaljujem se tudi za spodbudo. Seveda vem, da so določene stvari bile nejasne, ampak vesel sem, vesela sem, da se dogajajo stvari na evropski ravni, naprimer to, da lahko odslej na eh, vlak sabo neseš tudi kolo. Zdaj pa bomo zaploskali. Merci pour cet échange. Vous êtes les bienvenus dans ma commune. Ja, ste, boste vedno dobrodošli to v našem odboru, ampak ne vedno to za govorniško mizo. V redu, hvala lepa. Eh, zdaj pa bomo. Uh, Torej se zahvaljujemo še enkrat za to izmenjavo mnen in eh, torej eh, ta pobuda Evropski teden eh, mladih se ponavlja iz leta v leto in mi smo uh, prepričani podporniki takih pobud in torej nasvidenje k malo. Allez, nous continuons nos débats et nous allons direct. Nadaljujemo razpravo in gremo k naslednji točki na dnevnem redu. Bomo razpravljali o poročilu o zaščiti živali med prebozom znotraj in zunaj Evropske unije. To je poročilo Kisa Taylorja. Izvolite besedo, gospod Taylor. Hvala lepa. I, I, I'd like to thank... Hvala rad bi se zahvalil kolegicam in kolegom za res živahno angažiranost in živahno razpravo eh, o mnenju o izva, izvedbeni uredbi 1 skozi 2005. Če tudi um, smo včasih uh, različnih mnen, kot izkazuje tudi 90 predlogov sprejem, ki sem jih prejel. Skratka, meni je ta tema res osebno pomembna in zelo žalosten sem, da je deset let minilo potem, ko je bila uh, upeljana uredba in da se dogajajo še vedno enake kršitve pri izvajanju. Vedno znova so, se poročajo o enakih kršitvah. Zelo vesel sem bil večinoma, Eh, ko sem prejel eh, predloge sprememb, da bi se zaščita živali izboljšala. In na tej podlagi smo pripravili kompromise, eh, kjer pozivamo k boljšemu izvajanju z boljšimi mehanizmi izvrševanja in s hujšimi strožjimi sankcijami. Naš odbor seveda preučuje tudi konkretne tehnične izboljšave za. Pr, uh, prevozna sredstva po cesti in po morju. Tudi uh, naj bi se čas vožnje uh, živih živali skrajšal in uh, po, pozivate tudi k pogostejšim in boljšim inšpekcijam pred nakladanjem. Številni poročevalci v Senci so izrazili tudi zaskrbljenost, da se ta uredba ne spoštuje pri izvozih v tretje države. Če tudi obstaja sodba Evropskega sodišča, ki potrjuje, da morajo biti evropski predpisi spoštovani do končnega kraja prispetja živali. In to seveda vključuje tudi kraje v tretjih državah. Kje pa smo zdaj? Še vedno oblikujemo končne pre, kompromisne predloge sprememb. Uh, jutri bomo glasovali o njih, ampak nekatere politične skupine so se oglasile pri meni in prosile za nekaj več časa, tako da bomo o tem mnenju glasovali na naslednji seji odbora 3. decembra. Uh, in se predtem bomo imeli še en sestanek poročevalcev v Sencu v prihodnjem, prihodnjega, prihodnji ponedeljek 26. ob 6. zvečer. Večinoma se strinjate oziroma zavedate, da je parlament že izglasoval resolucijo o zaščiti živali med prometom. In ta resolucija je bila sprejeta leta 2012. Mislim, da ni prav, da tisti, samo podvajamo pozive iz tega besedila ali pa da bi pripravili stališče, ki je bilo še šipkejše. Vsekakor uh, si tega ljudje v resničnem življenju in v resničnem svetu ne želijo. Ne pozabite, da je milijon evropskih državljanov podpisalo peticijo, uh, ki poziva k prepovedi vseh prevozov živali, ki bi presegali 8 ur. To je torej področje, kjer si državljani želijo opremljivih ukrepov in sedaj je čas, da smo ambiciozni. Zakaj bi tukaj se zadovoljili statusom quo, ki ne deluje? Vsekakor ta status quo še naprej dopušča to, da veliko živali trpi v nezaslišnih pogojih in to je posebno nepotrebno. Torej, to bom skušal storiti, ko bom iskal kompromise um, in upam, da bomo s kolegi to uspeli doseči, tako da kmalo bomo razposlali um, vabila na sestanek v ponedeljek in tudi bom pripravil nove uh, predloge za kompromisne predloge sprememb. Za zdaj pa bom seveda zelo vesel, če bo kdo še prispeval kakšno zamisel, ki bi jo lahko uh, vključili v te kompromisne predloge. Hvala, predsednica, to je vse, kar sem želel povedati. Hvala lepa, gospod poročevalec. Torej, um, zdaj pa uh, lahko spregovorijo, oziroma preden spregovorijo vsi ostali, naj pozdravimo med nami uh, župana iz Livernoja. Ja, lahko tudi ustanite, gospod Filippo Nogara, dobrodošli med nami. um, gospod prihaja iz Italije. Torej, uh, srečni smo, da vas imamo danes tu med nami. Gospod uh, eh, Deli, izvolite. Uh, in to uh, na mesto gospe Monteiro. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uh... Res je, gospa Montero me je prosila oziroma njen urad naj prevedem njen prispevek, kaj ti sama ne bo uspela priti sem pravočasno. Najprej bi se zahvalil poročevalcu za vse delo, ki ga je doslej opravil, preden pa komentiram kompromisne predloge spremembi izpostavil, da ELS meni, da tukaj v državah članicah obstaja velika vrzel pri izvrševanju in da tudi e, Evropska komisija ne izvaja ustreznega nadzora. Nikjer po svetu niso predpisi na področju zdravja živali in dobrobiti živali tako podrobni kot v Evropski uniji. Zato bi se moral parlament osredotočiti na učinkovita orodja za spremljanje skozi celotno prevozno verigo, tako da bi učinkovito izvajali trenutno zakonodajo. Evropska Slovenska ljudska stranka meni, da preden uh, bi sprejel kakršnekoli ukrepe, bi moral parlament zahtevati od komisije, da predstavi uh, študijo, ki je v teku na področju izvrševanja trenutne zakonodaje. Poleg tega mora biti na prepoved dolgih voženj, bi dejansko morala temeljiti na ustrezni oceni očinkov ustreznih organov, kakršen je komisija, pa tudi EFSE, e e, pa tudi Evropske platforme za dobrobit živali vsem um, je dobrobit živali pri srcu in um, skrbimo za njo, ampak ko gre za javne politike, moramo upoštevati celotno raznolikost dejavnikov. Države članice morajo biti strožje pri postopkih odobritev uh, za pom pomorski uh, promet in inšpekcije bi se morale odvijati na ustrezni meri, kot je že zapisano v zakonodaji. Prav tako bi bila potrebna boljša sodelovanje med evropskimi in neevropskimi državami, sistem za eh, spremljanje skladnosti pa bi. Tudi moral uh, obstajati. Torej, če sklenem, po eni strani potrebujemo več informacij, potrebnega je bolj, več usposabljanja, več razširjanja dobrih praks, po drugi strani pa bi komisija morala ukrepati zopr države članice, ki sistematično ne izvajajo in izvršujejo te uredbe. Upam, da boste te prispevke lahko vključili v kompromisne predloge sprememb, da bi tako dosegli uravnoteženo besedilo, ki bo tudi razumno. Hvala. Hvala lepa, gospod Deli. Eh, zdaj pa na vrsti gospod Zemke. Eh, Hvala lepa. Dovolite, da podam nekaj pripomb. Naj zastopam stališče svoje politične skupine. Mi se ne osredotočamo toliko na potrebo po eh, sprijetju novega eh, pravnega akta. Potrebno je najprej oceniti že obstoječo uredbo, ki je bila sprejeta pred nekaj leti, že leta 2005. Zato mislim, da se moramo odzvati na ključno vprašanje in sicer ta eh, ocena vzvajanja in spoštovanja, izpolnjevanja te uredbe iz leta 2005 je pozitiven ali pa ne. Eh, odgovor je negativen, nažalost. Eh, naša skupina meni, da eh, ne moramo biti zadovoljni z izvajanjem te uredbe. Prepričani smo, da je treba pritegniti pozornost na tri glavne elemente. Zlasti to, da določbe bi morali pokriti vse prevozne načine, potrebno bi bilo izpostaviti pomorski promet, kjer je nadzor veliko bolj zahteven kot pa pri kopenskem prometu. Drugo vprašanje, živali bi morale vprašati, uh, imeti uh, ustrezno uh, tudi ustrezni veterinarski nadzor in ustrezno uh, nego tudi. Uh, nadzor ne sme zadevati samo uvoza in izvoza znotraj Evropske unije. Pripričani smo, da je da smo dolžni, tudi moral, moralno dolžni, da preverjamo eh, prevoz iz eh, Evropske unije v tretje države. Poleg tega naj tudi dodam, da včasih eh, nekateri izražajo tudi zelo plemenite ideje, razumemo, kateri so namene, nameni, ampak včasih stvari niso stvarne. Torej, Vsaka žival med prevozom naj bi imela nek elektronski čip pod kožo. Eh, jaz sem nekoliko previden, ko slišim take predloga. Recimo eh, imamo lahko primere krav in konj, ampak kaj se zgodi z perutnino, to ne bi bilo izvedljivo. Moramo, si, eh, moramo upoštevati tudi realistične pobude in predloga ne bi bilo primerno predlagati eh, pravnih aktov in ukrepov, ki so neizvedljivi. Želim tudi še povdariti, da sam jaz kot tudi eh, politična skupina smo odprti za kompromise. Eh, če kompromisi ne bodo sprejeti, potem bi to mnenje bilo, to poročilo mm, mm, bilo sprejeto nekako po usiljeni pot in to ne bi bilo primerno. Zato bi vas pozval k temu, da sklenemo nek kompromis. Hvala lepa, gospod Zoski, eh, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Torej bom se govoril v imenu kolege eh, Legutka. In eh, torej eh, soglašamo sicer z kompromisnimi predlogi, ki jih je predlagal poročevalec. Um, ti kompromisni predlogi odražajo sedanje stanje izvajanja uredbe 1 iz leta 2005 o uh, zaščiti živali med prevozom. Želim pritegniti vašo pozornost na to, da um, je napredek, napredovanje pri izvrševanju uredbe sicer ni popolnoma zadovoljiv. Eh, obstajajo še vedno težave z prevozom živali in to zaradi pomankanja resnega spoštovanja določb v državah članicah. Izvajanje torej ni popolnoma zadovoljivo. Nadejamo se, da kompromisni predlogi bodo okrepili postopke za eh, nadzor od začetka do konca eh, vožnje. Skupina ELS ustraja na tem, da je treba um, pač ustrajati na tem, skupina EKR ustraja na tem, da je treba uh, um, opraviti, izvesti nadzor od začetka do konca, bodi si nekako med kopenskim kot med pomorskim prometom, moramo uh, si maksimalno prozadevati za to, da um, zagotovimo dobrobit živali med prevozom in torej upamo, da nam bo uspelo priti do ustreznega rezultata čim prej, kaj tako tako, da tudi odbor Agrebo lahko ustrezno uporabijo naše mnenje. Hvala lepa, gospa Meissner, izvolite. Ja, hvala, gospa predsednica, in hvala, Kit, za tvoje angažirano poročilo in angažirano stališče. Eh, pravzaprav smo imeli tudi javno predstavitev o prevozih živali. Sama nisem mogla biti tam, ampak moji sodelavci so bili in tam je postalo zelo jasno, Zakaj pri izvajanju škripa? Gre za to, da se ne izvaja to, kar je zapisano v uredbi in da so kontrole premajhne. V številnih državah se sicer izvajajo nadzori, ampak še zdaleč ne vseh. Zdi se, da so informacije o natovarjanju, preden neka žival se sploh prevaža v tretjo državo, da niso ustrezno na voljo, tako da živino zdravnik pravzaprav sploh ne more izvesti ustreznega zdravljenja oziroma ne more ustrezno poskrbeti za živali. Tudi vozila niso tako opremljena, kot bi si želeli vedno za takšnimi možnostmi, da bi živali imele možnost napajanja in hranjenja. Seveda bi bilo optimalno, če bi bili eh, časi prevoza krajši in če bi bile klavnice tudi bliže, tako da ne bi bilo treba živali prevažati tako daleč, ampak veliko večji meri pa je, stvar, je pri tem odvisno tudi od tega, da se izvaja to, kar je že predpisano in da se poskrbi tudi za ustrezno opremo Eh, vozil, ki se uporabljajo za pravo živali, kajti to je eh, morda veliko bolj pomembno, kot da se zgolj eh, gleda na to, v katerih urah se živali prevažajo. Torej, ta dokument je zelo obsežen in vsi seveda se zauzemamo tukaj za dobrobit živali, to je jasno. In ko gre za uh, um, uh, eh, zakol živali. Seveda to ni nujno v interesu uh, živali, ampak to velja za nekaj normalnega v naši družbi, zato moramo to nekako ustrezno tudi vključiti v ta dokument. Zdi pa se očitno, da obstaja premalo podatkov in tudi premalo dognanj ki bi jih potem lahko vrednotili ustrezno. In seveda bi lahko rekli, da mora eh, komisija tukaj izvajati več nadzora. Vedno eh, je tako, da je komisija pravzaprav čuvajka predpisov in mora poskrbeti, da če se nekaj ne izvaja, da zapiše oziroma piše opomine, ampak vsekakor pa mora izvajanje se dogajati v posamezni državi članici. In tukaj so očitno eh, ravni razvajanja zelo različna in ne vedno uh, tako, kot je predpisano in tudi ne tako, kot je v interesu živali. In tukaj je treba stvari spremeniti, hkrati pa je treba poskrbeti seveda tudi za ustrezno opremo prevoznih vozil. Hvala lepa, gospa Majsner. Gospa Gonzales, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Zahvaljujemo se tudi poročevalcu. Torej, osredotočila se bom na to, kako se razvijajo pogajanja, ne toliko na predlogih sprememb. Mislim, da se pogajanja dobro razvijajo, ampak to, kar obžalujemo, eh, je naslednje. Prosili bi komisijo, da v celoti pregleda svojo uredbo o zaščiti živali med prevozom, kajti konec koncev, ko bomo potrdili ta dokument, bo minilo že 14 let od prvega sprejetja te uredbe. In, eh, Ehm, verjetno bo preteklo še eh, dve leti, preden bomo sprejeli novo uredbo in to bi moralo biti posodobljeno z vsemi socialnimi spremembami, do katerih je prišlo. Ehm, ob upoštevanju torej vsega, kar se je dogodilo, bi potrebovali veliko več, eh, da izkažemo veliko več občutljivosti do dobrobiti živali. Cenimo. Ehm, Torej, eh, predlog sprememba številka 9, kjer se eh, od komisije zahtevajo določeni ukrepi, ampak bi si želeli, da bi prišlo do celovitega pregleda tega besedila. Medtem pa pozdravljamo vsekakor predvsem dejstvo, da smo prišli do nekega dogovora, eh, glede na to, da pač imamo že napredne tehnologije na področju spremljanja, tudi za geolokacijo, bi prosili komisijo, da vsaj prouči izvedljivost sprejemljivost takih ukrepov za ugotavljanje eh, lokacije eh, posamezne živali ali skupin živali, zato da se to primerno spremlja. Eh, to ima lahko določene stroške, ampak to moramo uokviriti v ekonomijo obsega. Ne gre to tukaj samo za majhne rejce, ki potrebujo pomoč tudi strani javnih uprav, gre tudi za širše organizacije. Mislim, da je stvar, ki se jim moramo posvetiti. In drugo, um, um, Mm, bi si želeli, da bi prišlo tudi do kazni, naprimer do uh, preklica licenc, če eh, nekateri, nekatera podjetja, nekateri prevozniki ne spoštujejo predpisov. To se dogaja naprimer v Avstraliji. In eh, torej eh, predlagamo torej tudi, da se objavijo črni seznami podjetji, ki ne spoštujejo predpisov. In to je vse, kar sem želela izpostaviti. Vsekakor morala zapustiti sej, ampak eh, moji sodelavci si bodo vse zapisali. Hvala lepa, gospa Arno tu. Merci, Hvala, eh, predsednica. Eh, tukaj um, obsojamo kriminalno početje pri prevozu živali. Večina predlogov gre v smer tega, da moramo dati prednost dobrobiti živali uh, in to je spostavil poročevalec. Um, moramo razmisliti tudi o možnih mobilnih klavnicah, ki bi lahko bili ključnega pomena, kaj te bi na tak način omejili določene težave, ki nastajajo ravno zaradi dolge potrebe poti, ki jo, moramo, jo morajo prevoziti živali. Eh, določene druge vprašanje pa se nismo lotili in zato si mi zastavljamo tudi določena vprašanja. Po eni strani se sprašujemo, kako naša civilizacija gleda na spoštovanje živ, živih biti, v tem primeru živali. Tukaj gre naprimer za neko bolečine in trpljenje, ki ga enostavno zanemarjamo, torej do katerega ne kažemo nikakršne občutljivosti. Drugič pa je se postavljanje postavlja vprašanje enotnega trga, kajti vse se vrti samo okoli a, eh, m, dobička in a, eh, torej tukaj pravzaprav gledamo na vse samo kot na prevoz blaga in a, med blago spadajo tudi živali. In a, eh, torej a, daje se prednost a, samo a, določenim a, gospodarskim vidikom, ne da bi upoštevali tudi potem a, vseh a, m, posledic za okolje, za živali, za a, pač a, trajnost trajnostni razvoj. Eh, poleg tega vse to moramo povezati tudi z izkoriščanjem avtoprevoznikov. Hvala lepa, zdaj pa za minuto in pol, gospod Mekel. Dank u, eh, voorzitter. Ja, dieren... Gospod Masmiker, hvala, gospod predsednica. Dobrobit eh, živali je tudi meni zelo pri srcu in kot so povedala gospod Taylor in drugi, tudi jaz eh, obžalujem pomankljivo izvajanje zadevne uredbe o zaščiti živali med prevozom. Pravzaprav je škandalozno, da naše lastne uredbe in eh, direktiv ne izvajamo in jih ne želimo nadzorovati. To pomeni, da vsa dobra zakonodaja, ki obstaja, ni nič kaj drugega kot papirnati tiger. Sam sem zastavljal tudi komisiji pisna vprašanja, tudi drugi kolegi in tema eh, je vedno znova bila obravnavana tudi na eh, skupni skupini Evropskega parlamenta in Komisije za zdravje ži, ljudi. Tudi jaz sem član tega um, odbora, pa, ki pripravlja uh, poročilo. Torej, pozdravljam kompromisne predloge sprememb, ki so rezultat prvih uh, sestankov pročevalcev v senci in žal, se, žal je, da vse politične skupine niso predlogov sprememb sprejeli enako od, uh, veselo kar se mene tiče, so ti predlogi eh, prav, korak v pravo smer. Omejitev čas prevoza, potem eh, tudi večji nadzor eh, izvozov v neevropske države in potem izvajanje in kontrole so pravzaprav vsekakor elementi, ki ne smejo umankati v tej, tem poročilu. Tako da upam, da bomo tukaj čim prej prišli do soglasja. Hvala lepa. Gospa Ulf Vog, izvolite minuto in pol. Hvala lepa, predsednica. Zahvaljujemo se vam za to poročilo. Zelo dolgo smo si zastavljali eh, kar nekaj vprašanj eh, v zvezi z eh, prevozom živali. Kako poteka sodelovanje na evropski ravni. Stanje je res eh, obžalovanja vredno, živali eh, obravnavamo res eh, na nemogoč način, prevoz traja ogromno ur in torej stanje je res, pregled je res katastrofalen. Že dolgo se pogovarjam o teh temah. Eh, po televiziji in radiju eh, večkrat poslušamo novice o tem, vidimo različne slike. In eh, zato bi potrebovali večino, ki nam bi bila naklonjena temu poročilu in zato si nadejam, da bo večina predlogov sprememb sprejetih. Gospod Kramer. Rad bi se zahvalil za dobro sodelovanje in pričakujem, da bo to dobro poročilo in mislim, da bo tudi deležno večinske podpore. Prevoz živali v zadnjih desetih letih se zelo razmahnil, neodvisno od tega, ali gre za žive ali nežive živali. Naprimer, primer, tisto, kjer se uh, lovi na severnem Norveškem, se potem prevaža v Maroko, ker, je, ker so tam plače niže, potem se tam živali očistijo in potem se te reakcije potem znova pelje na sever Evrope, da so servirani na mizah. To je noro, ampak takšna je realnost. In enako pravzaprav se dogaja z živalmi, ki se prevažajo do naslednje klavnice. V 40-50 letih so bile razdalje kratke, ampak večje klavnice so celoti gledano cenejše, manjše klavnice so bile zato zaprte in zato se živali prevažajo na stotine ali tisoče kilometrov in potem se meso pelje nazaj na kraj izvora. In to je vse skupaj noro. Potem pa je tukaj še to, da eh, umetno nižamo stroške prometa, tako da vse skupaj ni v, nesor, ni v sorazmerju. Potem nas rezultati ne smajo čuditi, zato je zelo dobro, da okvirne programe oziroma pogoje spreminjamo. Zato bi rad slišal od komisije, zakaj že toliko let ne ukrepa, če se uh, zakoni kršijo, oni so čuvaji zakonov in torej morajo ukrepati. Zakon, ki se ga ne nadzoruje, kjer ni sankcij, lahko kar pozabimo. Torej, imeti, um, vedeti moramo, da je zakon relevanten le, če se izvaja v praksi in če so potem eh, ti ukrepi tudi eh, pospremljeni z nadzorom. Hvala lepa, gospod Kramer. Zdaj pa predam besedo komisiji. Predajamo besedo gospoda Mires Bela eh, z GD za zdravje. Izvolite, dobrodošli tu med nami. Hvala, <clears throat> gospa predsednica komisija je popolnoma predana izvajanju uh, sedanje uredbe. Naj vas samo opozorimo, da potekajo dejavnosti, zato da bi pridobili celovito sligo, kar zadeva cestni promet, pa tudi pomorski promet, živ, eh, prevoz živali. In eh, torej poskušamo rešiti različne eh, težave, ki izhajajo naprimer iz prevoza ob visokih temperaturah. In želimo izboljšati tudi razpoložljivost podatkov tako da bomo omogočili državam članicam in komisijam, da se osredotočimo in da osredotočimo sredstva, ki so na, na tista področja, ki so najbolj kritična za prevoz živali. Pripričani smo, da ustrezna izvajanja, uh, izvajana uredba bi omogočila um, tudi dobrobit živali med prevozom in smo predani tudi in pričakujemo poročila uh, o podnebju strani uh, parlamenta in se bomo držali tudi vaših priporočil, ki seveda bodo dobrodošla. Hvala lepa, gospod Chris Taylor, eh, poročevalec, eh, če želi zaključiti razpravo. Hvala lepa. Prispevki eh, kolegov so še kako dobrodošli in jih je treba absolutno upoštevati. Vsi uh, je videti, da soglašajo okrog tega, da je bilo izvajanje uredbe doslej šipko. Vprašanje se zastavlja zdaj, kako naj, na najboljši način izboljšamo to uh, zakonodajo, kako zagotovimo rešitev, ki mora biti pragmatična in izvedljiva. Mi je žal, uh, da bom razočaral komisijo. Uh, ki uh, je pravzaprav na tem, da eh, predstavi neko perspektivo uh, in več, pač, uh, ki uh, enostavno odgovarja, o kako nam je žal, da je to izvajanje tako skromno. Ne, <laughs> ni v redu. Mi bi pričakovali, da dejansko pride do izvajanja tega, kar so nekako obljubili, ampak oni samo zbirajo podatke. To pa ni dovolj, s tem se ukvarjamo že deset let, zbiramo podatke. E, mislim, da do zdaj bi že morali imeti dovolj podatkov da potem ustrezno ukrepamo in nadzorujemo. Zato eh, je treba seveda upoštevati eh, vse pripombe, ki smo jim prisluhnili, vključno tudi za, za mislijo, da države članice bi morale nositi določeno breme eh, za vzpostavitev nekih mobilnih regionalnih klavnic. Mislim, da bi morali uporabiti sredstva iz kohezijskih skladov v ta namen mislim, da na tak način bi uh, uh, zadovoljili potrebe mnogih, ampak predvsem posta, se postavlja vpraš, neko vprašanje in sicer mi kot človeštvo pravzaprav se opredeljujemo potem, kako, uh, kakšno, s kakšnim pristopom obravnavamo uh, živali, torej druga živa bitja in mislim, da jih obravnavamo res nehumano, kajti te živali med prevozom res neznansko trpijo. In, uh, torej, uh, upoštevali vse pripombe v kompromisnih predlogih sprememb in eh, o tem se bomo tudi še dalje pogovarjali v ponedeljek na eh, sestanku sporočevalcev eh, Senci. Hvala. Hvala lepa. Torej, glasovanje je bilo prvotno predvideno 22. novembra, ampak to bo potem odloženo na kasnejši datum. Nadaljujemo zdaj za naslednjim poročilom. To je poročilo gospe Marite Ulfskog o predstavitvi predloga komisije uh, o opustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski uh, čas. Dobr dan, gospod Svoboda, dobrodošli. Uh, predala bom nemudoma besedo gospe poročevalki. Izvolite. No. Ne, sem se zmotila, pravi predsednica. Najprej bom predala besedo komisiji. Gospod Haugarda, ste pripravljeni spregovoriti o premikanju ura? Izvolite. Hvala lepa, predsednica. Gospa poročevalka, eh, poslanke in poslanci. Eh, na kratko bom predstavil eh, to zamisel komisije o odpustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas. Naj povem, da smo imeli eh, včeraj dve zelo zanimiva trialoga o letalstvu in elektronskim cesninjenju, torej tam v zvezi s tem imamo zelo dobre novice, čestitamo, ampak naj se povrnemo k sončni v poletni uri oziroma, torej vemo, da gospod Junker, predsednik Junker je podal ta predlog v svojem govoru in uh, je, je, komisija si želi uh, tudi pri tem upoštevati načelo subsidijarnosti in uh, pokazati, da je potrebno ura, urejevati stvari na evropski ravni samo kot je to potrebno in zato, da dokažemo državljanom, da želimo prisluhniti njihovim željam in stremljanjem, kajti v primeru tega torej, poletne in zimske ure in zimskega časa, tako kot je predsednik Juncker poudaril, ni prišlo do nekakršnega ploskanja. Torej, Pravzaprav z um, državljani je videti, da niso zadovoljni s tem, da dvakrat letno premikajo kazalce, urine kazalca. In torej. Um bom izpostavil troje, da pokažem najprej ozadje, potem eh, bom eh, pač eh, govoril o tem, kaj je, kakšno je splošno mnenje in potem, kako naj to s tem soočamo v prihodnje. Vsi se zavedamo, katero je ozadje pri vsem tem. Dvoletna premikanje kazalcev v državah članicah ima glavni namen to, da prihranimo na električni energiji in to, te spremembe so bile uvedene strani držav članic članic v, v, v obdobju v, med eh, po drugi svetovni vojni. Eh, številni so potem to zapustili v 70-ih letih zaradi eh, pomankanja, zaradi pač krize, eh, naftne krize je prišlo potem do ponovne uvedbe. Nekateri so to uvedli leta 80, v glavnem, da bi zagotovili harmoniziran pristop v enotnem trgu. Od leta 2001 to ureja direktiva. Um... 2000 skozi 84 EC in torej uh, premika se naprej urin kazalec, urine kazalce uh, na zadnjo nedeljo v marcu in se pomikajo nazaj pa zadnjo nedeljo v oktobru. Uh, zdaj pa razmišljamo o tem, da bi vse to opustili. Uh, v zadnjem letu je prišlo do poziva uh, e, komisiji, da prouči zadevo in uh, tudi ta parlament nas je pozval k temu, mi smo proučili, prišlo je do petic, koalicij. Eh, imeli smo izmenjave mnen, tudi na plenarnem zasedanju. Februarja ste nas pozvali v svoji resoluciji, da ocenimo trenutno eh, eh, direktivo in da oblikujemo predlog za prenovo direktive. In to je točno to, kar smo storili. Eh, niste bili sami pri eh, postavljanju pod vprašaj trenutni sistem. Imeli smo tudi številne pozive strani državljano in tudi strani eh, držav članic. Torej smo ocenili razpoložljive dokaze, vključno pozitivne eh, in zelo celovito oceno učinka, ki jo je pripravila tudi dokumentacijska služba oktobra. In to poročilo eh, namiguje, da razlogi za to premikanje kazalcev eh, so bili sicer relevanti, predvsem, ko gre za prihranke na energiji. Ampak v resnici, torej uporabljamo uporaba novih tehnologij, kot naprimer pametni števci, eh, že upoštevajo in omogočajo prihranke pri eh, energiji in torej te eh, tudi dokazi v zvezi z vplivom na zdravje so še nedokončni in torej pravzaprav ni jasno, če to vpliva ali ne na bioritem oziroma morda bi lahko celo posledice bile bolj negativne, kot bi pričakovali in tudi rezultati glede naprimer cestne varnosti niso bili bili dokončni. Ampak eh, razmišljamo o tem, ali obstajajo ustrezni eh, razlogi za to, da ohranjamo ta pravila. Očitno teh pravil, eh, teh razlogov ni več. In potrebovali pa bi neko usklajeno odločitev na ravni držav članica. Ehm, če ne pride do usklajenosti, bi to pomenilo više stroške, recimo za prevoz, za komunikacije, potovanja, ehm, trgovino. Torej, na, v naši naši oceni smo tudi izvedli javno posvetovanje, kar je privedlo no, do 4,6 milijonov odgovorov, eh, od katerih več kot 99 odstotkov od mm, posameznikov, od državljanov. To je najviše število odgovorov, ki, bi, ki smo jih prejeli v kakršnikolem javnem posvetovanju. In 84 eh, odstotkov jih je bilo naklonjeni na eh, opustitvi premikanja urinih kazalcev, kajti to bi vplivalo na Eh, na zdravje. Um, torej, eh, pa čeprav ni na strani Evropske unije, da odloča o tem, smo tudi vprašali, ali naj opustimo to premikanje in kati, kaj, katera bi bila preferenca uh, anketirancev ali to, da bi ostali na svojem standardnem času in večina, 56 odstotkov odgovorila, da bi želeli ohraniti vedno poletno uro, torej poletni, poletni čas. 36 eh, pa jih je dalo prednost v zimskem času, 8 odstotkov pa eh, je bilo vzdržanih. Torej, ob upoštevanju tega ozadnja, gospa predsednica je komisija predstavila svoj predlog in glavne komponente so naslednje. Torej, jaz bom obnovil glavne elemente tega predloga. Predlagamo, da eh, opustimo premikanje ure v vseh državah članicah s 1. aprilom 2019 po zadnjem premiku na poletni letni čas 31. Eh, marca. Države članice, ki bi pa želele še enkrat premakniti nazaj svoje kazalce na zimski čas, bi eh, imele to možno, to storijo zadnjo nedeljo v oktobru. V skladu z načelom subsidijarnosti in to je pomembno, države, samo trenutek, prosim, ali lahko še enkrat ponovite to, kar ste ravno kar povedali, ker sem se nekoliko, sem nekoliko zmedena. Torej, predlagamo, da opustimo premikanje ure v vseh državah članicah že s 1. aprilom 2019. Zatem, torej po eh, končnem premiku eh, urinih kazalcev 31. Eh, marca na poletni čas, ampak države članice, ki bi želele se dokončno povrniti k zimskemu času, bi to lahko storile na zadnjo nedeljo v oktobru naslednje leto. V skladu z načelom subsidijarnosti bi države članice bile odgovorne za to, ali želijo permanentno uvesti eh, zimski oziroma poletni čas. Eh, to je bilo vedno v nacionalni pristojnosti in zato, da bi eh, zagotovili usklajen pristop, komisija priporoča državam članicam, da se posvetujo med samo, preden spremejo dokončno odločitev, kajti tak neenak mozaik ne bi bila dobra rešitev. Predlagamo torej, torej novo rešitev, po kateri država članica, ki bi želela dokončno spremeniti svoj standardni čas, bi morala a, obvestiti komisijo o tem vsaj šest mesecev, preden bi prišlo do te spremembe. Tako da druge države članica in vsi deležniki bi bili že vnaprej a, obveščeni. In še zadnje, ko gre za uh, obvladovanje tega našega predloga, naj povem, da države članice so že imele številne izmenjave z svetom uh, to jesen in rezultat uh, bo uh, obrazložen v uh, poročilu o napredku na svetu 3. Uh, decembra. Zato smo zelo zadovoljni, da lahko gotovimo, da pogajanja so bila sprožena, so se začela tudi v parlamentu in zanimanjem pričakujemo uh, torej vaše eh, odzive na naš predlog, zato da omogočimo tako državljanom kot deležnikom, da uh, imajo čim prej jasen pregled nad tem, kaj se bo dogodilo. Uh, prejeli smo uh, vaše prve predloge. Uh, in uh, torej, uh, do marca naslednje leto, da se bo ta institucija tudi izjasnila. Uh, želeli bi si imeti čim prejšnji dogovor o tem, uh, tako da državljani in podjetja bodo imeli jasno sliko, kaj se bo dogodilo in to čim prej. To je moja predstavitev, hvala lepa, eh, presluhnil bom vašim vprašanjem in eh, sodeloval z vami na tem dosjeju. Hvala lepa za eh, te podrobne informacije, ampak nam niste povedali, kako je videti stališče sveta v tem trenutku. Izvolite. Stališče sveta bo svet izrazil 3. decembra na zasedanju ministerskega sveta. Jaz ne mo, se ne, ne morem izraziti torej, kot predstavnik komisije e, stališča sveta. Če imate kakšne informacije, pa kar na dan z njimi bo ostalo med nami. Il y a personne de la commission qui Nihče torej se ne oglaša v imenu komisije, glede tega, gospa poročevalka, uh, imate besedo, izvolite. Eh, <clears throat> hvala lepa, predsednica. In hvala lepa za te informacije, mm, ki jih je zdaj posredovala komisija morda ni, eh, morda ni eh, razpršile čisto vseh dvomov, ki smo jih imeli. Morda nismo dovolj spodbudili komisije, da nam odgovori, ampak eh, v parlamentu smo zauzeli stavilišče že februarja letos in smo prosili komisijo naj pripravi neko analizo posledic eh, te opustitve premikanja kazalcev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 celo poletje, 8 tednov na mesto 12 tednov, kot bi bil običaj. Potem septembra je predložila svoj predlog in ugotavljamo, da je bil ta proces eh, morda nekoliko prehiter in morda ni bil ravno postopek, ki bi eh, privedel do analize, ki smo jo mi pričakovali. Zato upamo, da ta predlog ne, ne bo še bolj otežil dela parlamentu, ker mi ne bomo popustili, bomo še dalje izkazovali visoke ambicije, bomo še delali na tem predlogu, ampak je pomembno predvsem to, da razpolagamo z jasnimi informacijami in z jasnimi analizami tega, kar bi pomenila ta alternativna rešitev premikanju urinih kazalcev. Bomo ambiciozni pri svojem delu in upamo, da bomo deležni ustrezne podpore strani celotnega parlamenta in moramo se zaključiti pred zaključkom našega mandata, seveda. Potem še nekaj, ne, torej poletni eh, čas in eh, zimski čas. Torej, to je vprašanje, ki zadeva številne eh, evropske državljane. Vsako leto imamo stike in, pre, in prejemamo dopise od državljanov, ki so angažirani na tem področju na državljanski ravni, sprašujejo nas, pozivajo nas k temu, da posežemo in pričakujejo od nas predloga. Uh, in sicer pravične predloge. Nimamo več časa pred sabo, ker se zakonodajna doba izteka. Imela sem številne stike s številnimi državljani. In uh, nekateri mm, so me pozorili na to, da se res počutijo slabo, ko prije do tega premikanja kazalcev. Um, to je išlo tudi iz opisa, ki ga je podala komisija. Potrebno je upoštevati tudi zdravstvene plati. In zato je pomembno za vse, da imamo nek harmonizirani sistem v Evropski uniji in v enotnem trgu, kajti enotni trg je odvisen od neke eh, strukture, ki naj bo eh, predvidljiva, bodi si kar zadeva eh, časovne pasove oziroma tudi prav konkretno čas. Uro, torej po tem, ko sem prisluhnila informacijam komisije, lahko povem še tole. Maksimalno si bomo prizadevali za to, da um, bomo lahko razpolagali z delujočim sistemom. sporočevalci v senci, smo se že organizirali, da bi pripravi, se pripravili na naslednje eh, seje, zato da bi delali čim bolj učinkovito in hitro. Vse so udeležene strani, morajo prejeti primerne informacije od nas in moramo imeti tudi neko prehodno obdobje, ki mora biti primerno, moramo imeti tudi dovolj časa za prilagajanja na nov sistem. Stvari morajo dobro delovati, moramo poenostaviti življenje za naše državljane, ne jim je še bolj zapletati. Jaz bom čim bolj ambiciozna pri svojem delu, zato da bo prišlo do potrditve poročila do konca tega leta. Bom sodelovala z ostalimi odbori, ki so angažirani pri tem in bom sodelovala tudi z vsemi poročevalci v senci, s katerimi sem že imela neformalne stike. Prihodnji teden bomo imeli prvi sestanek s poročevalci v senci prav zato, da bi začeli delati na tem in da bi zaključili eh, delo čim prej do konca tega leta. Upam, da bomo eh, to zaključili do konca zakonodajne dobe. Najlepša hvala. Gospa poročevalka, malo že zamujamo, dve minuti imajo na voljo poročevalci v senci. Gospod Svoboda. To, co smo slišali od komise, je. Hvala lepa. Jaz bi povedal v prvi vrsti to, kar smo slišali, oziroma bi se odzval na to, kar je povedala komisija. Tukaj vidimo politično prožnost. Vodil sem neformalno delovno skupino, ki že štiri leta dela na tem vprašanju in na začetku smo prejeli pismo komisarke Bulc, v katerem je zapisala, da ta zadeva ni ena od velikih vprašanj, s katerimi naj bi se ukvarjala komisija. V poročilu o stanju Evropske unije gospoda predsednika Junkarja pa smo potem slišali, da je ta tema kljub temu pomembna. Komisija je pripravila predlog brez ocene učinka, torej ni storila tega za kar smo jo prosili no, v parlamentu in vi, gospa predsednica, ste tudi bili priča številnim razpravam o interinstitucionalnem sporazumu. kjer uh, smo omenjali predhodne in naknadne ocene. Torej vidimo, da se v tem pogledu ne dogaja prav nič. Ta zakonodaja je bila pripravljena oziroma predložena brez ocene učinka. Javna predsta, javna, javno posvetovanje ne more nadomestiti uradne ocene učinka. Gre za sicer zanimiv politični impuls, vendar pa to ne zadošča. Prav tako nismo slišali ali bi prevozniška podjetja podjetja sploh lahko živela ob tako ambiciozni časovnici. Seveda morajo podjetja določene stvari načrtovati vnaprej, morda bodo tudi računalniške družbe imele težave s tem, kajti svojimi računalniškimi programi uh, morajo pravzaprav uh, poskrbeti, da bodo programi lahko računali tudi za premikanjem ura, ure. To lahko pliva tudi na direktivo. Običajno imamo čas uveljavljanja uveljavitve oziroma izvajanja direktive, ki je določena največ eh, dve leti, tukaj pa govorimo o nekaj mesecih. Torej, to bi morali izvesti v rekordnem času. Prav tako pa nimamo analize, ki bi vse to potrjevala. Torej, nekaj je očitno. Večina evropejcev si želi uh, da bi odpravili premikanje ure. Zdaj pa eh, moramo mi hitro delovati in sicer tako hitro, da bomo to to začeli eh, lahko tudi hitro izvajati. Mislim, da nam bo do marca sicer to uspelo. Hvala, gospod Svoboda. Gospod Zlotovski, izvolite. E, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja nie chciałbym teraz mówić. Gospe in gospodje ne bom zagovarjal stališča za ali proti temu mnenju, bi pa zastavil nekaj vprašanj Evropske komisiji. Trenutno uro premikamo dvakrat na leto. Dvakrat na leto se srečujemo z določenimi težavami zaradi tega, čeprav se ura premakne po noči ob istem trenutku. In tudi če smo recimo na poti iz Belgije v Francijo, moramo to upoštevati, dvakrat je treba premakniti uro v vsakem primeru. Predviden je bil tudi časovni rok, ki ga ne smemo prekoračiti. Naslednja pomlad. Številna podjetja ne bodo mogla izpolniti te zahteve ali pa bodo drago plačala za tako hitro odločitev. Sprašujem se, ali je komisija res dovolj dobro preučila posledice te odločitve. Kako bo z letalskimi prevozniki? To bo gotovo zahtevalo tudi določen postopek za spremembo časovnih režnjev pri letalskem prometu. Zavedati se je treba, da zaradi opustitve premikanja ure na poletni oziroma zimski čas lahko pride tudi do številnih nesreč na cestah. Ali ste dejansko razmišljali o vseh morbitnih negativnih posledicah zaradi premikanja ure? To so moja vprašanja za Evropsko komisijo. Hvala za odziv. Najlepša hvala, gospod hm, Zlotovski. Gospa Bilbao Brandika, najlepša hvala, gospa predsedujoča. po zaslugi razprave na Evropskem parlamentu in na zaprosilo Evropskega parlamenta prišlo tudi do javnega posvetovanja. Pogovorili smo se o nekaterih pozitivnih vidikih tega predloga. Sprejeli smo tudi, zbirali smo tudi odzive številnih evropskih državljanov, ki so izrazili stališče. Mislim, da bi morali biti zadovoljni s tem prvim korakom v procesu. Drugič, zavedati se moramo tudi zgodovinskih razlogov za letno premikanje ure v kontekstu energijskih prihrankov. To je verjetno že zastarel koncept, saj je od takrat prišlo do številnih tehnoloških izboljšav in sprememb. Upravljene so bile številne študije in poročila, čeprav nobeni rezultati še niso dokončni, ki kažejo na to, da te spremembe lahko imajo učinek na bioritem, na življenje v naravi in tako dalje. In vse te vidike kažejo na to, da je treba o tem še razmišljati. Mislim, da bi morali sprejeti odločitev v povezavi s tem. Je pa to nekaj, kar povzroča tudi številne skrbi. Res je pomembno, da opustimo premikanje ure dvakrat na leto, ampak države članice se morajo same odločiti glede časa, ki ga želijo uporabiti v svojih državah ali pa se morajo določiti svojo časovnico. Treba je torej ugotoviti, kakšni so nameni držav članic, saj bi bilo dobro, da bi časovna območja čim bolj uskladili. Ne glede na to, kaj si želijo države članice in kaj bodo storile, moramo biti pazljivi, da ne bomo na koncu zaradi tega negativno vplivali na vse sektorje. Ne govorimo le o počutju ljudi, govorimo tudi o prometnem sektorju, o letalskem sektorju, kaj pa tisti ljudje, ki delajo v izmerah po celotni Evropski uniji, ki delajo zvečer, zjutraj, po noči, kakorkoli že. Čeprav zgodovinski razlogi niso več tako kredibilni, mislim, da moramo o tem bolj poglobljeno razmisliti ter ugotavljati, kakšni so morbitni učinki. Najlepša hvala, gospa Bilbao Brendika. Gospod Kramer. Ja, vielen Dank. Die Debatte. Hvala lepa seveda nas ta razprava že nekaj časa zaposluje, ampak nekaj je posem jasno. Takrat je bila utemeljitev, da naj bi se z premikanjem ure prihranilo veliko energije. Vse preiskave pa so to ovrgle, le zato se je takrat uvedel poletni čas. Seveda imamo različne časovna območja v Evropi in če si pogledamo to, kako je to se razvilo zgodovinsko, vse skupaj ni logično tudi, da imamo med Portugalsko in Španijo različne časovne cone, to je seveda povezano tudi z zgodovino, z, um, s tem, da so Hitler, Franco in Mussolini sodelovali in so želeli imeti eno časovno cono, pa se potem po vojni to ni spremenilo. Ne, ne. Ne, tako je bilo. In takrat so se oni o tem dogovorili. Se ni važno pač vedno vmes govori, ampak mislim, da lahko kljub temu še povem svoje. Torej, da se to ni spremenilo po o, vojni, tega ne moremo razumeti, ampak sedaj je taka situacija, da imamo dve. O, dve o, časovni območji. Vemo, kako to vpliva na, eh, na ljudi, ampak seveda tudi na, za živali to problem, pa jih sko, eh, spo, sko, eh, skoraj nikoli ne omenjamo. Torej, mislim, da je očitno, da potrebujemo večino, da bi to premikanje ure opustili. Seveda obstajajo tukaj različni interesi. Na severu so interesi drugačni kot na jugu in morda na zahodu tudi. Ampak seveda ne želimo tukaj neke krpanke ampak uh, želimo si dogovora, ki bo izvedljiv, sprejemljiv, tako da bi bilo potem eh, premikanje ure potem opuščeno, tako da ljudje zaradi tega ne bodo več v stresu. Najlepša hvala, gospod Kramer. Gospa Kilona, izvolite besede vaše. Hvala. Lepo se zahvaljujem. Poročevalki. To vprašanje je za nas pomembno že dolgo časa. Zahvaljujem se tudi kolegu Sobodi za dobro sodelovanje do zdaj, pa tudi drugim kolegom in kolegicam. Dobro je, da se ukvarjamo s to situacijo kakšni so pomisleki strokovnjakov v državah članicah. Na področju prometa je to večinoma vezano na letalski prevoz. Kakorkoli se bomo že odločili, mislim, da moramo biti pozorni na to, kako bo s časovnimi režami in ponovnem vzporedom načrtovanjem časovnih rež. Prav gotovo se bo treba o tem izčrpno pogajati. Še posebej, če bo prišlo do nekakšne fragmentacije časovnih con. Upam, da bomo dobili vse evropsko rešitev. Ne bi si namreč želeli zelo različnih časovnih con in tudi rešitev za različna področja. To bi bilo samo po sebi velik izziv za celotni prometni sistem in če posebej za zračni promet. Upam, da bomo lahko dejansko opustili poletni in zimski čas. Ne bi si poželjela, da bi se časovne cone še dodatno razdrobile in upam, da se bomo znašli v še bolj kompleksni situaciji, kot je ta, v kateri smo zdaj na, ti moramo rešitev, ki bi jo lahko podprla celotna Evropa. Najlepša hvala, gospa Kiljan, gospa Arnotu. Merci, mem, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod Juncker je na znanju, da evropejci ne bodo ploskali, če ne bomo še naprej dvakrat na leto menjali uro. Mislim, da bi morali znotraj zakonodaje opustiti premikanje ure, države članice pa se morajo na osnovi subsidijarnosti same odločiti, ali se bodo evropski državljani odločili za življenje po poletnem ali zimskem delovnem času. To je bilo naznanjeno na zelo slovesen način. To je postalo nekakšen imperativ in pa tudi urgenca. Je pa to dalo vtis Evropske komisije, ki posluša evropske državljane, da Evropska unija ni birokracija, ki služi sama sebi in da se lahko evropski državljani odločijo do aprila. Ampak zdi se, da se v smislu premikanja ure komisije ni nič zgodilo. Najprej bi se morale dogovoriti vlade. Prebivalstvo na jugu se bolj nagiba k poletnemu času, prebivalstvo na severu k zimskemu času in svet dela, ne glede na to, ali smo gostinci, kmeti ali prevozniki, vsi se držijo svojih preferenc. Imeli pa naj bi predvideno tudi prehodno obdobje vsaj 18 mesecev. Znotraj političnih skupin so različna stališča, tudi pri nas se ne strinjamo glede tega. Jaz sem bolj naklonjen na sicer poletnemu času, čeprav sem slišala tudi argumente za zimsko uro. In zanimivo je seveda, da se v Franciji sonce ne dvigne ob čisto isti uri v Strasburju v primerjavi z Brestom. Morda je čisto enostavno opustiti premikanje ure, ampak mislim, da bi lahko s tem projektom dejansko ustvarili težave, ki jih do sedaj nismo imeli, bi bilo pa to nekaj tipičnega za evropski aparat. Evropski državljani seveda so izrazili določeni interes eh, do te zgodbe glede premikanja ure, ampak mislim, da moramo najprej poskrbeti za druge prioritete. Komisija bi morala naj na zadnje upoštevati tudi temeljno težavo, s katero se soočajo evropejci pred volitvami, to je brezposelnost. In reveži in brezposelni, kljub temu, da so zadovoljni s to spremembo, se verjetno na osnovi tega še ne bodo mogli na dolgo in široko zahvaljevati gospodu Junkerju. Gospod Deli, ena minuta. Minuta in pol, pravzaprav. Then, uh, well, actually, um, yes, Najlepša hvala. Čisto na kratko. Velika dilema, največja. Javno posvetovanje, ki je zvedela Evropska komisija, je bilo zelo impresivno. Uh, 6,4 milijona ljudi je pri tem sodelovalo, ampak če si ogledate predlog eh, direktive ali pa predlog komisije, ne vidim nobenega konkretnega orodja, s katerim naj bi dosegli ta cilj, torej nekakšen poenoten sistem. Predlog vsebuje možnost dveh glavnih načel Evropske unije, torej da na eni strani izberem subsidijarnost za države članice, izberem po drugi strani pa upoštevamo načelo enotnega trga in pa harmonizacije problematika je torej veliko globja, kot se zdi na prvi pogled. Seveda razumem, zakaj svet zaenkrat moči. Se tudi sam ne vidim poti naprej. Ne vem, kako naj spravimo ti dve nasprotujoči si načeli v istem dokumentu ali zakonodajnem aktu. Če bomo odpirali to razpravo, se lahko razkol še poveča in čisto milo rečeno mislim, da je to popolnoma napačen čas v zgodovini za dodaten razkol v Evropi. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Lukaševska.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 Hvala lepa, predsednica. Čisto na kratko naj uh, komisijo vprašam nekaj. Uh, sem nekoliko eh, presenečena pozitivno in tudi negativno v zvezi s tem, kako ocenjujejo primerjavo med uh, ocenjujejo pač odzive, ki so jih prejeli kot rezultat tega javnega posvetovanja. Eh, pri takih posvetovanjih je treba imeti določena merila za to, da potem jih lahko komisija sprejme kot pobuda komisije, kajti v takem primeru, v tem, pri tem javnem posvetovanju je prišlo tudi do določenih neenakosti, zato mislim, da je potrebno tudi to upoštevati, kajti v prihodnje, če se bomo temu spet posvetili, tudi ko gre za državljanje, državljansko pobudo, je treba pač vedeti, kaj naj velja in kaj ne, kaj naj upoštevamo in kaj ne. In še drugič soglašam z gospod Ulfok, pomprimankuje ehm, harmonizacija na evropski ravni moramo izboljšati stvari, recimo tudi pri prevozu, moramo biti pozorni pri voznih redih, ampak tukaj gre za harmonizacijo, ne pa za neko spremembo, premikanje ali ne premikanje. To je pač odločitev, ki jo treba sprejeti na nacionalni ravni. Uh, to pri, pripadalo nam, recimo tudi v moji državi, glede na a, poldnevnik bi pač morali se nahajati v drugem a, časovnem pasu, ampak pustimo. Ampak to je vprašanje pravzaprav tudi ustreznega usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Pri tem tukaj ne gre toliko za to, da premikamo ali ne kazalce dvakrat na leto, čeprav seveda to tudi povzroča določene težave, ampak morda bi se lahko držali ene same rešitve volitve, ampak dobro, seveda, da to razpravo moram tudi razviti na nacionalni ravni in komisija bi nam morala pomagati za to, da uskladimo tudi prav družinsko življenje. Najlepša hvala za pa gospod Demesmaker. Ja. Er eh, er veliko je bilo že rečenega, veliko posla, eh, pomislekov so izrazili poslanci. Strinjam se tudi, da eh, to opuščanje, premikanje je nekaj, kar lahko stotstotno podprem, ampak seveda pa jutri po volitvah ni prav, niso naslednje volitve. Uh, zadosten razlog, da moramo sedaj to tako hitro upravljati in uh, potisniti skozi. Sedaj je žogica na igrišču držav članic, hkrati pa je treba potem razmisliti o stranskih očinkih za notranji trg, ki so lahko zlasti negativni. In tukaj se pridružujem mnenju kor, uh, pos, uh, ostalih kolegov, da je treba imeti tukaj koordiniran pristop, kajti sicer bodo to pomenilo posledice za promet, turizem itd. itd. in tega ne bo mogoče prezreti nima sedaj smisla, da pridemo iz dežja pod kap. Uh, raje bi slišal več, oziroma upal sem, da bo komisija več pokazala, kaj dejansko ima v mislih in kaj si misli o situaciji v svetu. Kajti to, kar slišim jaz, je, da razprave tam ne napredujejo, da je vse nekoliko stalo. Uh, in da obstajajo zelo velike razlike v mnenjih in v temu, k čemor se nagibajo severne in južne države in temu, k čemor se nagibajo vzhodne in zahodne države. Ali bo avstrijsko predsedstvo tukaj eh, sprejelo kakšne ukrepe ali pa jih je že, kakšna je trenutna situacija v svetu ali bomo dejansko še tukaj delovali pravočasno. Najlepša hvala, gospod Demesmaker. Gospod Šulc, hvala lepa. Obdrž, ob, uh, spremljam to uh, mnenje v odboru. ITRE in pravzaprav uh, imam isto vprašanje, kot se je zastavili drugi kolegi, namreč kaj bomo naredili, če se države članice ne bodo mogli dogovoriti o tem, ali bo veljal poletni ali zimski čas. Še zlasti to velja za tiste, države, ki so si zelo blizu uh, geografsko in to bi lahko bil velik problem. Kaj meni komisija o tem? Namreč ali meni, da bomo lahko potem celotno temo izvedli in izpeljali šele takrat, ko, če bo obstajal mehanizem za koordiniranje med državami članicami. Mislim, rad bi, rad bi slišal odgovor na to strani komisije. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur... Najlepša hvala. Gospod Lundgren, beseda je vaša. Hvala, predsedujoča. Hvala, poročevalka. Končno lahko zaključimo s tem premikanje ure dvakrat na let. To, to je problem tudi za kmete. Imam krave, ki so precej občutljive na premikanje ure in kmetje morajo to premikanje ure razdeliti na nekaj tednov, zato da se to zgodi prihodno. To je zelo problematično tudi za avtiste in ljudi s psihološkimi težavami, ki se zdravijo, ki so na zdravilih. Obenem je to težava tudi za vse, ki se jim zmotijo spalne navade. Nobenega razloga sploh ni po mojem mnenju za to, da bi ohranili uh, ta sistem premikanja ure. Veseli me ta predlog, predlog bom podprl. In iz osebnih razlogov bom rekel najlepša hvala. Devet avtomobilov imam in da moram spremeniti čas v devetih različnih avtomobilih za posameznimi sistemi. Zato porabim kar dve uri skupno, dvakrat na leto. Zelo me veseli to. Merci beaucoup, mes... Najlepša hvala, gospod Lundgren. Gospa Klun. Thank you, chairperson, and, um, I... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Vidimo se izražene dvome, pomisleke, razumem to, da bi morda potrebovali dve časovnice, da ne želimo diversifikacije znotraj teh con. No, ne vem. Glavno vprašanje pa je, ali si želimo ustaviti premikanje ure na vsak šest mesecev ali ne. Mislim, da je zelo moteče. Veliko je sicer konsenza glede tega, da se ura premakne na vsake šest mesecev, konec marca, konec oktobra. Številni se s tem ne strinjajo, to lahko moti mlade otroke, ljudi z majhnimi otroki, kogarkoli že. Mislim, da je treba najprej to upoštevati, potem pa bo temu sledilo vse ostalo. Soočati se bomo morali z nekaterimi izzivi, tudi komisija je na to upozorila, posamezne države članice morajo poskrbeti za to, da bodo uskladile te sisteme, da bodo skušale sodelovati v smeri rešitve. Upam, da se bo to lahko zgodilo. Imamo konkretne argumente za podporo temu predlogu. Pred tremi tedni smo to konkretno obravnavali in to je prav gotovo moteče. Seveda pred tremi tedni, ko smo premaknili uro. Stakniti moramo glave najti rešitev, tehnologija nam bo prav gotovo pri tem pomagala, pri nas na Irskem. Obstaja podpora za to. Mislim, da bomo dobili prav gotovo ustrezno podporo za opustito premikanja ure. Ne vemo, ali se bomo doči za letni ali za poletni čas, ampak to bodo prav gotovo na irskem podprli. Zdaj pa gospa Virkonen. Beseda je vaša, najlepša hvala, gospod predsedoča. Mislim, da se vsi večinoma bolj ali manj strinjamo na odboru Tran. Pozdravljamo ta predlog. Tega smo se veselili. Vemo, da tudi evropski državljani to podpirajo. Očitno so že naveličani tega premikanja ure dvakrat na leto. Zdaj imamo priložnost ta sistem odpraviti in to zelo k malu. Problematičen del tega pa je, da je Evropska komisija želela prepustiti veliko diskrecije in svobode državam članicam in že zdaj se države članice lahko odločijo tako ali tako glede svoje časovne cone. Zdaj pa to povzroča dodatno zmedo v številnih državah članicah, kjer potekajo poglobljene razprave o tem, ali naj se odločijo za poletni ali za standardni zimski čas. Komisija je torej povedala, da bi morali vse države članice priglasiti svojo željo do aprila. Zdaj pa je treba opraviti veliko več koordinacij, zaradi tega, ker imamo tri različne časovne cone v Evropi. Mislim pa, da bi morali zagotoviti dosledno porazdelitev pa so tudi v prihodnosti. Ne moremo kar tako odpraviti enostavno te spremembe ure na vsake pol leta, potem pa imeti zelo različne časovne cone v državah članicah. Potrebujemo še več koordinacije, usklajevanja med državami članicami in mislim, da bi morala komisija oziroma svet prevzeti bolj vodilno vlogo pri tem. Že tako ali tako potekajo številna javna posvetanja v različnih državah članicah in mislim, da bo to pripeljalo v veliko zmedo, če ne bomo prevzeli vodilne vloge in poskrbeli za ustrezno usklajevanje procesa. Hvala, gospod. Virkonen, tudi jaz sem se pripisala na seznam govornikov, čisto na hitro. Opomniti moramo Evropsko komisijo, da pobuda za opustitev premikanja ure na poletni oziroma zimski čas prihaja odkot? Od odbora za promet. To ni pobuda Evropske komisije. To je pobuda odbora za promet. Že več let evropski državljani pravijo s svojimi peticijami, s svojimi dopisi, s svojimi pismi. Prosim, da nas prisluhnete, dovolj imamo že tega, da moramo dvakrat na lesu spremeniti svoje življenje. Vendar pa nihče ni prevzel te odgovornosti, nihče ni o tem glasoval v državah članicah, Evropska komisija tega ni uvestila med prioritete, odbor Tran je bil tako pogumen, da je da pobuda za ta predlog. In z gospodom Svobodo smo prišli do te resolucije, ki je vse začela. Prvo, kar je treba povedati, da v vseh teh letih nismo prišli do nekakšnih pozitivnih rezultatov v smislu energijskih prihrankov in tako dalje. Potem pa kako je s temi posledicami za človeško zdravje. Vsi ti, ki pravite, da to ni prioritetnega pomena in tako dalje, prosim, da se zavedate tega, da vse študije kažejo na nekaj pomembnega da to zadeva 30 odstotkov evropskega prebivalstva. Ne bom zdaj navedla seznama. Tukaj govorimo o nespečnosti, težavah s panjem in tako dalje. To so torej konkretne težave. 40 odstotkov prebivalstva, to je veliko, oziroma 30 odstotkov. Potem pa še tretje, nekaj, če smo pričali v Franciji, cestno-prometna varnost. Na to nisem nikoli pazila. Tam pride do totalne zmede ob premiku ure na zimski čas je tisti teden bistveno povečanje nesreč zaradi tega, ker v določenem času ob določeni uri ceste niso več osvetljene in vozniki in vsi udeleženci v prometu na to niso dovolj pozorni. No, zdaj ne bi glasovali o novem predlogu Evropske komisije, zato da bomo opustili ta sistem. Zdaj pa se soočamo s težavami. Zakaj? Opravili ste postopek posvetovanja, vsi državljani so rekli, strinjamo se z parlamentom, morali bi opustiti ta sistem, ampak niste obrazložili metode, kako naj bi to storili. Dejali ste le, države članice, vi se morate znajti. Zakaj ste kar naenkrat dali ključ državam članicam, ko gre tukaj za neko vsebinsko težavo? Spreminjanje ure To je evropska težava. Tukaj gre za vprašanje harmonizacije na evropski ravni. Zato niste poskrbeli in zdaj se soočamo s težavami, ki jih ne bi smelo biti. Zakaj? Prvič, prvo vprašanje, kako bodo države članice odločile, ali želijo imeti letni ali zimski, torej standardni čas. Ali bo vsaka država članica opravila javno posvetanje? Kako se bo to zgodilo? Vi, gospa Klun, ste opravili javno pogajanje pri vas? Je bilo to organizirano? Da, Ja, do konca tega meseca se je to zgodilo. Ampak tega ni treba storiti vsem državam članicam. Tukaj gre za težavo v smislu demokratičnega odločanja. Nekatere države članice bodo morda poprosile ruske državljane, ali se želijo poletni ali zimski čas, druge pa ne. Ne vem, Evropska komisija mislim, da bi morala zahtevati od držav članic, da ima svetovanje ali pa ne. Potem pa drugi večji problem ali težava ne zahtevamo spreminjanja časovnih con. Gre le za premik ure. Časovna cona je stvar nacionalne pristojnosti. Tukaj pa govorimo o sezonski uri. Ampak kaj se bo zgodilo, če sosede ne bodo imeli iste sezonske ure? Mi bomo recimo imeli zimski čas, v Nemčiji pa bodo imeli poletni čas. Ali bo to pomenilo, da bom vsakeč, ko bom prečkala mejo, morala menjati uro? Enako za Italijo, enako za Belgijo, za vse sosedske države. Torej, kaj se bo zgodilo? O tem je treba razmisliti. Mislim, da se bo potem našla tukaj skupina držav članic, ki bo imela isto odločitev in potem bo tako ali tako prišlo do nekakšne evropske harmonizacije. Da, tako je. to je ta problematika, ki jo je treba rešiti. Gospod Damej Smakr je povedal tudi, da ni mogoče zdaj imeti nekih naznanil, potem pa se tega ne držati. 1. aprila naj bi prišlo do opustitve leta 2019. To je že zelo kmalo. Jaz pa sem slišala od sveta, da to ni prioriteta avstrijskega predsedstva. Mene zanima, kako bomo to tehnično izglasovali. Tudi mi moramo obravnavati zelo veliko zakonodaje. Besedo imate zdaj vi, Evropska komisija. Much, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lepo se zahvaljujem vsem za to bogato razpravo, za ta prvi krok razprave. Veselim se sodelovanja v prihodnosti. Vse vaše intervencije kažejo na jasno zanimanje odbora za to konkretno vprašanje. To je zelo spodbudno. Najprej, gospa predsedujoča, popolnoma prav imate, ta predlog se ni vzel kar iz vakuma. To vprašanje poletnega časa ali pa zimskega časa je na našem radarju že leta in seveda bi želel pohvaliti ta odbor za vodilno vlogo, saj ste zaurali ledino v tem smislu, Uh, In na osnovi tega predloga upam, da bomo prišli do zadovoljivega rezultata. Zastavljenih je bilo veliko vprašanj, ki jih lahko razdelimo na nekaj kategorij. Najprej vprašanja vezana na oceno učinka. Drugič, zelo pomembno vprašanje glede koordinacije, kako se izognemo kolažu časovnih con. Potem pa še kakšno naj bi bilo stališče deležnikov in pa cestno prometna varnost, to je nekaj, česar ne smemo ignorirati. Najprej ocena učinka. Pregledali smo razpoložljive dokaze glede sistema poletnega časa in Kolikor se spomnim, je tudi raziskovalna ekipa Evropskega parlamenta prejšnji oktober to zelo dobro povzela. Mislim, da so te raziskave še vedno relevantne. Trenutno so dokazi sklepčni le glede ene točke in sicer neusklajena sprememba časovnega režima bi bila zelo škodljiva za notranji trg, glede tega se lahko vsi strinjamo in imamo tudi jasne dokaze, ki kažejo v to smer. To bi se lahko zgodilo ali v trenutnem sistemu ali pa z opustitvijo menjave ure v vseh državah članicah. In gospa Klun ima prav, res je to v jedru te razprave, torej ali bomo opustili premik ure ali ne, ne gre toliko za to, katero časovno cono bodo izbrali države članice. Bolj gre za to, ali jim bomo zaustavili premik ure ali ne. Nekatere države članice so že izrazile svojo preferenco, da opustijo premik ure. Zato smo sprejeli nekakšno politično odločitev, upam, da je to jasno, in sicer, da bomo predstavili predlog, da še naprej poskrbimo za zaščito ustreznega delovanja notranjega trga. Odločitev glede izbire standardnega časa pa prepustimo državam članicam in vsaki državi članici posebej. Menimo, da je to področje, kjer je treba učinke preučiti na nacionalni ravni. Gre za avtonomno odločitev države članice, ki se lahko odloči, kateri standardni čas želi uporabljati. Tako je že zdaj in tega ta predlog ne bo spremenil ne moremo kar tako ugibati, kakšne bodo prihodne odločitve držav članic za voljo naše ocene. Ampak na osnovi tega predloga bo prav gotovo veliko razprav na nacionalni ravni. Res je, da je več držav članic že organiziralo svoje javno posvetovanje in menimo, da je to pozitiven znak in tudi nekaj, kar je potrebno za napredek. Last but not, uh, by no means least. Potem pa še zadnja pripomba. Če bomo hitro oblikovali predlog, mislim, da bo to edina možnost, da pridemo do soglasja pred zaključkom tega parlamentarnega cikla. In eh, mislim, da je bil to tudi jasen sklep tega odbora. Zato pa še druga kategorija vprašanj, usklajevanje, to je ključnega pomena. Kako se lahko izognemo lahko lažo časovnih con v prihodnosti. Danes je veliko poslancev in poslank že govorilo o tem, imamo tri časovne cone v Evropski uniji in prihodni scenarij bo verjetno odvisen od izbire države članice. Nekaj pa mora biti jasno. Časovne razlike med državami članicami niso posledica trenutnega časovnega sistema, ampak je bilo to vse odvisno od odločitev držav članic, kar je pravilno. Pri tem pa je pomembno to, kar ste podarili številni in sicer prihodni sistem mora biti usklajen, tako da bo zagotovil tudi dobro delovanje notranjega trga in zato je bistvenega pomena, da se države članice med seboj posvetujejo in uskladijo, preden spremejo dokončne odločitve glede letnega ali zimskega časa. Na to pa še situacija na svetu, mislim, da je to v osredju razprave sveta. Avstrijsko predsedstvo je jasno povedala, da je treba zagotoviti ustrezno sklajevanje pri tem vprašanju in to lahko v celoti podprema. Menimo pa obenem, da je ta odločitev stvar diskrecije držav članic. In to je skladno tudi z specifičnimi odgovornostmi institucij. Ta koordinacija mora torej potekati pod krovom avstrijskega predsedstva na svetu, seveda pri prihodnje romunskega predsedstva, bomo pa seveda pripravljeni odigrati nekakšno vlogo posrednika, pomagali bomo tudi predsedstvom, da oblikujejo dobro usklajen pristop pred končno odločitvijo o tej direktivi. Trenutno se na to osredotočajo pri tem vprašanju na svetu in o tem se bomo pogovarjali tudi v kontekstu poročila o napredku 3. decembra на цвето за промет. Запиши дележники. Ще били се то оминили. Seveda smo si ogledali komentarje letalskega sektorja, pa tudi njihove pomisleke glede dodelitve časovnih rež in tako dalje. Glavno sporočilo tega deležnika je torej, da si želi resnično harmoniziran sistem, ko gre za premikanje ure po celotni Evropski uniji, želijo si torej predvidljivosti, konsistentnosti in jasnosti. V celoti se zavedamo, da bo opustito premikanje ure vodilo tudi v nekatere tranzicijske stroške in potrebovali bomo tudi nekaj časa za te spremembe, da ne bo prišlo do prevelikih negativnih posledic. In tudi o tem se pogovarjamo med državami članicami, koliko časa potrebujemo, koliko časa potrebuje industrija, deležniki, za to, da opravijo potrebne prilagoditve. Po drugi strani pa lahko pričakujemo, da bodo državljani in podjetja imeli korist od tega, da se jim ne bo treba kar naprej prilagajati na polletno premikanje ure. In veseli me, da smo slišali toliko podpore temu konkretnemu vidiku predloga. Zdaj pa še cestno-prometna varnost. To je zelo občutljive vprašanje. To, kar sem povedal v uvodnem nagovoru, je, da da so dokazi glede tega vidika nesklepčni. Sploh glede povezave med letnim časom in prometom. Kdaj se stemni? Vse skupaj je povezano z temo. Ko nastopi tema, se poveči tveganje za dodatne prometne zaplete in nesreče na cestah. Po našem mnenju se moramo upreti na vse podatke, tudi podatke, ki so jih imeli v Združenem kraljestvu med letom 1961 in 1971. Menimo, da dokazi, ki kažejo na odnos med letnim časom in pa cestno prometno varnostjo, no ti dokazi niso sklepčni, ampak to moramo še naprej pazljivo obravnavati. To so moje pripombe, veselim se plodovite razprave v prihodnosti. Najlepša hvala za vaše zanimanje. Hvala lepa, komisija. Ampak niste povedali, kako boste poskrbeli za koordinacijo vseh držav članic. Vse vam bomo pomagali, brez skrbi. Ravno zato oblikujemo mnenje. Parlament je tukaj tudi zato, da predstavi svoje predloge. Res je treba spoštovati to, kar so povedali evropski državljani. Upam, da bomo lahko to sprejeli pred koncem parlamentarnega mandata. Hvala lepa. Zdaj pa nadaljujemo z izboljšanjem varnosti. Cestne strukture. Pavel Telička bo predstavil to. Da, zelo sem vam pri srcu. Deja, deja, derum. Ene... Gospod van der Kamp, pravkar odhajam, pa kakorkoli že, gospod predsednica, hvala, resnično obžalujem ob, pa tudi Dominik, da ne more biti z nami, da bi to predstavil sam, ampak vsekakor mi je posredoval svoje zapiske. Dominik povdarja, da pozdravlja predlog komisije. In mislim, da ni treba povdarjati, da gre za zelo pomembno ureditev in uredbo, ki naj bi zmanjšala administrativne ovire za naložbe, še zlasti, kar zadeva zamude pri izvajanju jedrnega omrežja od TNT omrežju in vemo, da želimo to dokončati do leta 2030. Zahvaljuje se tudi vsem poročavcem senci za njihove prispevke in. Eh, ti, bo, ti bodo vsekakor povečali kakovost poročila, tako da je zelo zadovoljen z inputom, ki ga prejeva. 180 predlogov sprememb je prejel, prvo sestanek v senci je potekal prejšnji teden in sedaj se uh, tudi v sodelovanju marsikaj uspešno odvija. Večina poročevalcev v sencu se uh, strinja glede glavnih vidikov uredbe. Uh, torej strinjajo se glede področja uporabe, ki mora zadevati e, projekte TNT na jedrnem omrežju, strinjajo se tudi glede načela vse na enem mestu za vsak e, projekt, tako da je bil en sam projektni oziroma pospeševalec projekta, tudi jaz osebno mislim, da je to ključnega pomena in da je to vsekakor deležno politične podpore strinja se tudi s poročevalci esenci glede eno, ene same, uh, enega samega pristojnega organa, ki bi sprejemal na koncu dokončno odločitev in tudi eh, strinjajo se glede morebitne delegacije na ustrezni oziroma delegiranega pooblastila na ustrezni ravni posamezne države članice, lahko je to lokalna, regionalna, druga raven, če bo le obdržan nač, eh, vidik vse na enem mestu. Pri čezmejnih projektih naj bi uh, lahko naj bi ukrepe ukoordinirali eh, en eh, kompetentni organ, tako da bi projekt imel neko prepoznavnost in tudi, da bi pospeševalec projekta imel ustrezno moč. Naslednji sestanek eh, koordinatorjev in poročevalcev Senci naj bi potekal decembra in to naj bi zadoščalo za zaključek pogajanj glasovanja v odboru Tran, pa je predvideno za 10. januarja. Jaz kot Pavel Telička pa bi želel še povedati nekaj, kar jaz menim o tem, kar je povedal Dominik Rikem, namreč o tem, vidiku skupnih ali pa enotnih čezmejnih eh, pristojnih organov. Mislim, da to zelo dobro koordinirata njegova in naša ekipa, ki dela na eh, inštrumentu za povezovanje Evrope. Tako da tukaj bi se ustavil in seveda sem tukaj na voljo za vprašanja. Najlepša hvala, gospod Telička. Thank you. Takoj bomo začeli z razpravo, gospod Vandekam, izvolite. Gospa predsednica, hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Telički za to, da je predal besede našega kolege Dominika Rikeja. V celoti se strinjam skoraj da z vsem, kar je gospod Telička danes popovdan povedal. Naslednji teden, oziroma prejšnji teden v Strasburgu smo imeli prvi sestanek parčevalcev v Senci in načeloma je bil ta sestanek ploden, celo nizozemsko besedo sem pozabil, zelo koristen je bil ta sestanek nismo sicer bili uh, v pravem tempu oziroma nismo dosegali časovnice. To drži, imam pa tri komentarje. Kot prvo, če želimo tukaj, uh, da bi se imenoval en organ, potem mora to biti nacionalni organ. Uh, to, da bi regionalne ali pokrajinske ravni ali pa v zveznih deželah to želeli organizirati drugače, to se nam kot stranki zdi dobro, ampak ne, da a, Berlin reče A, Severno Porenje pa B in da je potem žogica a, kar naenkrat v rokah Evropske komisije. Moj drugi komentar je naslednji in to pravi večkrat tudi gospa Ajala Sender, namreč čezmejni organ. Kaj ti lahko se zgodi, da bi pri železnicah med eh, Španijo in Francijo zato potrebovali čezmejni organ, ki bi potem eh, lahko delil svoje pristojnosti eh, z Evropsko komisijo. In kot zadnje, kot poročevalec v senci za ELS nisem predložil predlogov za spremembe, kajti menim, da je treba ta dosje kaj hitro zaključiti in dokaj jasno. Seveda sodelujemo konstruktivno na sestankih poročevalcev v senci, ki jih skliče Dominik Rike. Nekaj naših zamisli je tudi že eh, povzel, ki sem jih podal ustno in mislim, da dosjeja morda še ne bomo zaključili decembra, ampak vsekakor pa januarja, kajti veliko je na kocki. Vsekakor za države članice, kajti neizkoriščena sredstva brez ustreznih eh, dovolilnic bi pomenilo dvojno škodo. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni obiskovalci, pozdravljeni v odboru za promet. Gospa Ela Sender, lahko se odpravite proti izhodom, pa prosim brez hrupa. Najprej pa še intervencija. Hvala lepa. Ja, gospod Van de Kamp je ravno kar vstopil, gospoda Rikeja ni. Ne. Uh, oproščam se, ampak ponavadi vedno gospoda Rikeja uh, eh, zamišam. Uh, eh, ja, je verjetno zaradi, uh, pri, zaradi frizure, ki jo imata. Naj se enostavno zahvalim uh, gospodu Rikeju za upravljeno delo. Moramo poštevati, da ob upoštevanju z tega, kar smo dosegli v štirih železniških paketih, v prvem cepu in v drugem cepu, eh, ki je razpolagamo z zadostnimi finančnimi sredstvi eh, in eh, seveda tudi koordinatorji so dali svoj doprinos, imamo veliko strokovnjakov, kot naprimer gospod Seki, imamo različne druge koordinatorje vsekakor, um, je bilo vedno zastavljeno neko vprašanje in sicer kaj primankuje, res potrebujemo neke čezmejne organe, ki ne bi bili, bile sposobne doseči nek dogovor, kaj ti države, članice so privolile v izgradnjo določenih eh, tras in prog, ampak bi potrebovali čezmejne organe, naddržavne organe, ki naj bi imele kot cilj ravno to, da omogočijo eh, uresničevanje določenih eh, predpisov, ki naj ne bodo predpisi A ali B, ampak ki naj presegajo, ki naj grejo nekoliko dlje, naj se izognemo zgolj podvajanju. Določenih dolžnosti, obvezni, obveznosti, da vse preseže tudi pripravo poročil, presojo okolja in tako dalje, ko gre za te čezmejne odseke e, evropskih koridorjev. Tu je prišlo do nekega. Uh, nekega pač zaustavitve eh, projektov, prav zato, ker um, je primankovalo takega usklajevanja, bodi se, ko gre za oceno učinkov, ko gre za razpise in tako dalje. Zato se nam zdi res bistvenega promena, to smo že poskusili storiti in to je tudi del nekega kompromisa, lahko, o katerem bi lahko glasovali uh, jutri. Torej smo želeli postaviti uh, osnovo za te ukrepe, ki naj olajšujejo napredovanje na čezmejni ravni, eh, napredovanje uresničevanja teh eh, <clears throat> prometnih koridorjev. Naj eh, še povem nekaj v zvezi z koordinatorji. <clears throat> Videli smo, da je njihova vloga bila pospeševalna, so, žna, so znali ustrezno uh, uveljavljati uh, projekte, s, uh, komunicirati, uh, vzpostavljati stike z vladami in zato mislim, da mm, ta njihova vloga uh, Eh, torej eh, vloga koordinatorja eh, po koridorjih služi za to, da pospešujemo te dejavnosti, da vzpostavljamo dialoge tam, kjer je prišlo do določenih zastojev in jaz sem bila prisotna na številnih srečanjih teh koordinatorjev tudi z lokalnim prebivalstvom, recimo v Aosti, v Italiji, tam vsekakor je bilo ničkoliko težav, ampak oni so znali te stvari nekoliko razvezati in zato mislim, da bi bilo pomembno, potrebno imeti to in tudi te meddržavne organe, te čezmejne organe. Torej, ti dve državi, ki se nahajata uh, na koridorju in ki sta sosedski državi, potem bi morala zadolžiti tudi koordinatorje, da pospešijo vzpostavitev teh čezmejnih organov. Najlepša hvala, gospod Zotovski, beseda je vaša. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoča ty do swoich przedmówców nie będę tak entuzjastyczny. Lepo se vam zahvaljujem. Nisem tako entuzijastičen, kot sem že povedal. Moja politična skupina je zelo skeptična glede tega, to sem povdaril že v času prejšnjega zasedanja. Naša skepsa je vezana tudi na osnutek predloga gospoda Rikeja. Zelo težko bo v praksi izvajati ta predlog v številnih državah članicah, kjer so pristojnosti na lokalni ravni bolj razdrobljene in je zelo težko vzpostaviti nekakšne koordinatore na terenu. To bo po rabilo veliko sredstev, veliko časa. Vzpostavitev novih demokratičnih struktur, s katerimi bomo spodkopali stare strukture za nek projekt, to bo problematično. Veliko vidiko je treba spremeniti. Treba je upoštevati gradnjo, okoljske vidike, socialne vidike in tako dalje. Mislim, da ta predlog ne bo znal ponuditi globalne rešitve na te izzive. Moramo biti realistični, državam članicam moramo predvsem omogočiti neko fleksibilnost in pa možnost za to, da izpeljajo ta postopek, ne pa jih zavezovati k temu. Pri ključnih infrastrukturnih projektih morajo biti pobude držav članic usklajene in tudi podvržene v okviru te uredbe. Ta postopek je treba torej prenoviti, zato da bo bolj skladen z nacionalnimi zakonodajami, ki se razlikujejo. Naše stališče torej temelji na upoštevanju teh različnih predlogov sprememb, ki smo jih predstavili, to bi se želeli vključiti v končno različico besedila, ne moremo pa podpreti tega poročila v trenutni obliki. Gospod Kramer, beseda je vaša. Äh, Hvala lepa, tudi zahvaljujem se poročevalcu in uh, zahvaljujem se za sodelovanje, ki se je pravkar začelo. Mislim, da se moramo kaj naučiti iz napak. Čezmejne povezave morajo seveda biti vodene tudi v sodelovanju. Vedemo, kako je eh, Španija takrat gradila avtocesto sredi Pirinejev do meje, Nemci pa, oziroma Francozi pa je niso peljali naprej in potem se s tem eh, avtocesta zaključi v vasi. To je tratenje denarja. Potem imamo tudi nepošteno zakonodajo. Nemčija je naprimer tako, da se zdaj razpravlja o tem, da bi opremili. Um, avtoceste z električnimi napajalniki, ampak za to seveda potrebujejo tudi, uh, nač, post, morajo slediti postopek za uh, načrtovanje prostora. Ampak uh, skratka, tako do takih trčen pride, ko se eh, sodeluje več eh, javnih organov. Tudi pri polsko-nemškem eh, projektu je šlo tako, da so projekta se lepo lotili, potem pa je ena od vlad to slišala, rekla, ne, pa to je naša naloga, to je nekaj čezmejnega, to ni nekaj regionalnega, to je nacionalna naloga, s tem so delo naredili konec in ga potem niso peljali naprej, ker seveda niso imeli pojma. Vse skupaj je zelo težko in zato ni recepta. Naprimer, primer, to je tako, kot če bi v Belgiji rekli, da bodo Flamce in Valonce podredili v eni vladi in to bo seveda vodilo do upora. Vse skupaj eh, zveni lepo, ampak tako preprosto ni. Predložili smo več predlogov sprememb, seveda si želimo poštene zakonodaje, še zlasti ne želimo tukaj postaviti uh, na, v slabše, slabši položaj uh, okolje, okoljski vlak. Uh, prav tako potrebujemo več preglednosti. Vemo, kakšna je bila tukaj situacija pri poti med Lionom in Torinom. Um, potem eh, si želimo tudi zagotoviti udeležbo eh, državljanov, sicer to pomeni, da je stvar potem eh, nekaj, kar zadeva dlje časa. Naprimer v dolino Rena je se cesta vodila 20 let, ker so najprej rekli, da ne bodo državljanov vključili, potem pa je zaradi tega se skupaj se toliko zavleklo. Uh, In vemo, kakšna je bila avtocesta na Polskem skozi eh, neko, nek gost. Na srečo je potem to pomagal ustaviti tudi Evropski parlament, ampak vsekakor je treba imeti pred očmi tudi dobrobit okolja. Hvala, gospod Kramer. Gospa Kilonen, beseda je vaša. Dear chair, colleagues, um, for me also this uh, proposal with this uh, one stop shop hasn't been so, so great idea. Ta predlog z načelom vse na enem mestu ni nekaj tako idealnega. Problem izhaja iz ustavnega prava. Seveda lahko tukaj okrepimo vlogo držav članic, ampak mislim pa, da se moramo spopreti tudi z dejansko obstoječimi izzivi. Vemo, da tako veliki projekti veliko krat zahtevajo več nacionalnih dovoljenj, vodnih dovoljenj, dovoljenj za gradnjo in tako naprej. In um, tudi zato se je treba kaj k malu odločiti o namenski rabi tal, o spremembi rabe tal in tako naprej. In pravzaprav so vprašanja prostorskega urejanja v celoti v pristojnosti lokalnih oblasti. Komisija je predlagala, da bi vse projektne dovoljenja izdajal en sam organ. V to se vključuje tudi tako imenovana umestitev projekta. Seveda je zamisel krasna, manj birokracije, vse na enem mestu, hitrejšo procesiranje in tako dalje. Ampak gre za resnično radikalno spremembo pri pristojnostih organov in mislim, da na to še nismo pripravljeni, saj z vidika ustave to tudi ni vedno mogoče. Ta predlog pravzaprav eh, obravnava zgolj dejstvo, da država članica imenuje pristojni organ v skladu svojo zakonodajo. To bi takoli tako bilo narejeno. In res je, da druge v uredbi piše, da je treba sprejeti zavezojoči sklep, kar zadeva vse, vsa dovoljenja in da mora to zagotoviti en sam organ, ki ga imenuje država članica. To pomeni, da je treba to potem ustrezno izvršiti na nacionalni ravni. Rezultat tega so problemi, kaj ti to je v neskladju z ustavnim pravom in mi bi morali imenovati nek drug organ potem za umestitev to vrstnih projektov. To pomeni, da bo prišlo do navskrižja z ustavo, ko bo treba v nacionalnih zakon, parlamentih sprijeti takšen zakon, ki bo uh, urad za načrtovanje prenesel z naprimer občine na sedež ali pa na ministrstvo posamezne države. Morda sem v politiki že predolgo, predolgo že upravljam ta posel, pa Pavel seveda tudi, ampak sama nisem tako uh, navdušena, da bi, oziroma ne menim, da bo to vrsten zakon v nacionalnem parlamentu tako mogoče sprejeti. Zato sem Rikejo poslala sporočilo na to temo, namreč, da bom vesela, če bo tukaj prišlo do usklajevanja z načelom vse na enem mestu, če bo seveda to skladno z ustavnimi načeli. Če pa bomo te korake podprli, podprli, ne da bi pri tem upoštevali tudi vlogo lokalnih in regionalnih oblasti. Morda se bo situacija spremenila, ampak zaenkrat uh, predlog Enrikija tega ne predvideva in to me skrbi. Uh, Seveda, če bodo drugi želeli poteptali ustavna prava, je meni to prav, ampak jaz sem vsaj to povedala na glas. To je tudi razlog, zakaj nisem še eh, začela mahati z eh, zeleno zastavico v svojem stolpu. Mislim, da se bomo eh, še naprej borili za ustavno pravo in morda boste izpolnili naša upanja in vsaj razumeli problem, ki obstaja, vsaj mi ga imamo v naših državah. Gospa Kilonen, hvala lepa. Bila, bil sem na sestanku poročalcev v Sencu, kjer ste pojasnili svoje probleme, tako da se jih zavedamo. Naslednji govornik je, predstav, je predstavnik Evropske komisije, gospod Verzini. Beseda je vaša. DG Move generalni direktorat MOV. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lepo se zahvaljujem poročevalcu, pa tudi vsem ostalim, ki ste umestili to razpravo v kontekst. Veseli me, da delo na parlamentu tako hitro napreduje na tako konstruktiven način. Kot je povedal gospod Telička, ste pri nekaterih točkah že prišli do kompromisa, do dogovora med poslanci. To je nekaj zelo pozitivnega. To je na začetku povedal tudi poročevalec, oziroma torej, zapisal, to je zelo pomemben predlog v okviru svežne za mobilnost. Vendar pa potrebujemo še nekaj večje modalitete, zato da bomo lahko pravočasno izvedli naše vse evropsko prometno omrežje in to v povezavi z instrumentom za povezovanje Evrope 2, o katerem se zdaj pogajate, kmalo pa ga boste tudi izglasovali. V tem duhu me veseli, da je bilo izraženo toliko podpore temu predlogu. Kljub temu pa so bili vloženi določeni predlogi sprememb, s katerimi naj bi besedilo okrepili, pa tudi povečali obseg ambicij in ga izboljšali ti predlogi so zelo zanimivi. Gre za povezovanje predlaganih določb z mehanizmom instrumenta za povezovanje Evrope. Vse to cenimo, mislimo, da je to pozitivno. S svojimi stališči ste mi dali priložnost, da nekaj vidikov pojasnim, najprej področje uporabe, o čemer ste govorili. Po našem mnenju je zelo pomembno, da ohranimo področje porabe, ki bo osredotočeno na osrednje omrežje TNT-ja. Čezmejni projekti so zares zelo pomembni in so podvrženi tudi številnim težavam, ampak včasih nacionalni segmenti, ki povezujejo te čezmejne segmente, prav tako povzročajo težave in so tudi pomembni. In ravno zaradi tega smo se želeli na Evropski komisiji osredotočiti na osrednja omrežja. Še nekaj je predmet te razprave, enotni pristojni organ, zamisel, da bi imeli enega pilota v celotnem procesu odobritve projektov. Po našem mnenju je to predlog, ki bi lahko poenostavil izvedbo teh projektov. To pa bi prineslo tudi boljšo sinhronizacijo in usklajevanje znotraj procesa. Predlog Evropske komisije torej upošteva dejstvo, da se lahko notranje strukture držav članic in organizacije razlikujejo in zato je dobro, da imamo priložnost, da prenesemo določene vidike odgovornosti na ta enotni pristojni organ. To bi bil nek nadnacionalni organ, seveda, če bo to skladno z projektom in ravnjo projekta. Če je to regionalni projekt, bo to nek regionalni pristojni organ. Na ta način bi se zagotovilo najboljšo očikovitost in skladnost z nacionalnimi sistemi. Na koncu ste nekateri predstavili še en predlog in sicer, da bi predvideli nekakšno strukturo v primeru odobritve čezmejnih projektov. Tudi to se nam je zdelo zelo zanimivo in na ta način bi lahko poenostavili izvajanje vseh teh projektov, ki so izredno kompleksni, ponavadi težavni. Moramo pa seveda razlikovati med nosilci projektov ki so lahko pod vodstvom nekega skupnega podjetja ali entitete družbe in po drugi strani to, kar zadeva usklajevanje pristojnih organov držav članic ali pa eventualno zadeva ta enotni pristojni organ, če ga bomo dobili. Potem pa še obseg ambicij in pa časovnica ter obdobja, ki so določena v predlogu uredbe, kot se je to zamislila komisija. Ta časovnica je ambiciozna, menimo namreč, da bo predlog komisije omogočil izrazit napredek v razmerju do trenutne situacije, obenem pa bomo upoštevali tudi pravo skupnosti ter okoljsko zakonodajo. Nekateri predlogi sprememb predlagajo še večjo ambicioznost, še krajše časovne intervale in bolj omejena časovna obdobja. Želel bi vas opozoriti na dejstvo, da je da bodo nekatere časovni roki verjetno težko doseženi. To je lahko veliki izjiv. Najlepša hvala. Verzini, hvala lepa, gospod Verzini. Zdaj pa dajem besedo Pavlu Talički za sklepne besede. Hvala, gospod predsedujoči in hvala lepa, da eh, za vse, kar ste povedali, vsekakor bom sporočilo predal eh, Dominiku Rikejo, da obstaja precejšna podpora izvrst sporočalcu senci za njegove predloge. Razumem, da obstajajo nekatere težavne teme, če začnem uh, samo z eh, omembo enega samega organa. Seveda tukaj ne morem govoriti o imenu Dominika Rikeja, ampak to razumem kot proces. In če si pogledamo to, o čemer bomo glasovali jutri, uh, smo pravzaprav tukaj nekoliko črtali določene ambicije, ampak vsekakor je ta organ nekaj, kar naj bi izvajal koordinacijo. Videli bomo, kaj se bo poročevalec dogovoril s eh, poročevalci v senci, ampak vsaj poskusa je to vredno, kajti zelo pogosto včasih ne zagotovimo tega, kar bi morali in ne zvedemo projektov, prav zaradi pomankanja usklajevanja. Tako da sem vesel, da ima poročevalec tukaj eh, podporo številnih poročevalcev v senci. Seveda je to povezano tudi s pravnimi vprašanji. Treba bo še preučiti, kako bi to lahko odrazili v kompromisnih predlogih sprememb. Jaz tukaj ne želim dolgoveziti in govoriti v imenu glavnega poročevalca, ampak ne morem si predstavljati, kako bo ta stvar v končni fazi delovala. Bomo videli, kaj bo rekel poročevalec. Prav tako pa bi se odzval na to, kar je rekla Ines Ajala. Um, poročevalci so nekaj, kar je povezan problem in tukaj mi je žal, da je gospod Zlotovski odšel, kajti imamo že tudi izkušnje s skupnimi podjetji, ne le s skupnimi organi odločanja za in usklajevanja, ampak imamo tudi skupna podjetja, ki skupaj načrtujejo, izvajajo in upravljajo nek projekt. In to je pravzaprav nekaj, kar obstaja na severovzhodu, vključno tudi na Polskem, kjer e, Polska pri tem sodeluje. Ines je spraševala po koordinatorjih drznem si reči iz vlastnih osebnih izkušenj, da pri več projektih in tukaj se ne sklicujem nujno na svoje pretekle projekte, ampak le malo kateri projekt bi bil tako napreden, kot je danes, če ne bi bilo koordinatorjev. Oni so tisti, ki določene stvari uspejo bolje izpeljati, um, imajo tudi povezave s komisijo, tako da sem prepričan, da so korisni in uh, predal bom vsekakor te informacije, ki so bile tukaj uh, posredovane, torej dal jih, predal jih bom uh, Dominiko Rikejo in se zahvaljujem sem za podporo. Hvala lepa, gospod Telička. Glasovanje o tem bo potekalo 10. januarja. Nadaljujemo, gremo na naslednjo točko, to je poročilo o spremembi direktive iz leta 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture. Dobar dan, gospa Ajuto, imate besedo. Hvala, predsednica. Torej najprej eh, vodoma naj povem nekaj o časovnici. Delamo že nekaj tednov eh, zelo intenzivno na tem svežnju, da bi poskusili eh, spoštovati načrte iz časovnice, po katerem bi morali glasovati na odboru 3. decembra. Prejeli smo prevod predlogov sprememb pred kratkim in upam, torej, da mi bo uspelo doseči dogovor, zato da bomo lahko spoštovali časovnico za, bom zaupam a, v poročevalce v senci in a, upam, da mi, bo, mi bodo vsi pomagali, da mi bodo pomagali poročevalci v senci in a, pripadajoče a, politične skupine, zato da bomo spoštovali časovnici. Prvotni predlog poznate. Pri tem predlogu smo uh, začeli razmišljati o predlogu komisije glede razširitve področja uporabe direktiva, uh, glede izboljšanja uh, varnostne cestne infrastrukture, uh, ki naj bi eh, obsegala samo eh, eh, elemente na kopnem, ampak mi bi predlagali pa, da bi spremljali tudi konkretno varnost celotne infrastrukture, tudi na vseh ravneh. Zelo pomembna je tudi kategorija ranljivih uporabnikov in potem pa tehnološka podpora za digitalizacijo. Vsi, vsi se moramo na to pripraviti, kajti ceste, o katerih moramo razmišljati, so ceste, ki bodo že kos izzivom prihodnosti. Glede predlogov sprememb, ki sem jih predlagala, naj povem, da najprej sem poskusila zajeti vse elemente v en sam člen za nadzor in spremljanje stabilnosti infrastrukture, tudi za uporabo senzorjev in z uh, georeferenčnim uh, nadzorom. To je pomembna tehnološka inovacija, ki jo je treba upoštevati. Poleg tega pa druga pomembna točka, ki sem jo vključila, je predlog, da uh, prenesemo odgovornost na organ za varnost infrastrukture. Naj bodo to že stare infrastrukture, nove infrastrukture, naj bodo to uh, infrastrukture v ločenih delih ali pa uh, vključene v nove infrastrukture. Pričakujem predloge sprememb po kolego in potem mu podelamo da še kakšno zaključno misel. Hvala, gospa Ajuto. Gospod Vim vam de Kampa, izvolite. Chairman, have... Gospa predsednica, spet imam veliko čast, da nadomešam danes popovdne gospod Klaudijo Šmit. In če sem povsem iskren, sem bil preveč otrujen, da bi njeno besedilo prevedel iz angliščine v nizozemščino, tako da bom nadaljeval v angliščini. Spoštovana gospa poročevalka, jaz, torej gospa Schmidt, menim, da se vsi strinjamo. Obnašajte se, no? Vsi se strinjamo. Ne, zadeva je res eh, resna. Prosim, Mislim, da se strinjamo, da bi vsak moral storiti vse v svojem območju vpliva, da bi se zmanjšalo število žrt, smrtnih žrtev na naših cestah. Varnost na cestah v Evropski uniji se je v zadnjih desetletjih močno izboljšala, tudi po zaslugi ukrepanja Evropske unije. Uh, V obdobju od 2001 do 2002 je število smrtnih žrtev na cestah padlo za 43 odstotkov in za dodatnih 19 odstotkov med letom 2010 in letom 2016. Vendar pa samo leta 2016 je 25.600 ljudi izgubilo življenje na evropskih cestah. Potem pa Klaudija piše še o subsidijarnosti in odgovornosti. Uh, ko delimo ta skupni cilj, pa še ne pomeni, da bi morala Evropska unija imeti pristojnosti, da se tega loti. Kaj ti ljudje in človeška bitja bomo še vedno eh, delali napake in vsekakor je treba poskrbeti, da trki na cestah ne vodijo do smrtnih poškodb. In ne glede na to, kako prefinjene bodo naše smernice in kako dobro premišljena. Premišljeno bo orodje za ocenjevanje varnosti na mestah, bodo nekateri še vedno se drogirali, nekateri bodo uh, otrujeni vozili, nekateri pa bodo zrli v telefone medtem, ko vozijo. Tako da je pravzaprav vse eno, kdo oblikuje ta pravila, če jih potem posamezniki ne sledijo. Kot ELS se nam ne zdi smotrno, da širimo področje uporabe te uredbe. Res pa je, da, da se le 8 odstotkov smrtnih žrtev dogodi na omrežju TNT. Vendar pa to ne gre pripisati močni direktivi, temveč dejstvu, da na. V avtocestah običajno ni pešcev, kolesarjev, um, semaforjev in križišč. Tako da bi avtoceste vedno naj bile najvarnejše izmed cest. Če želimo znižati število smrtnih žrtev na cestah, moramo poskrbeti oziroma spodbuditi ljudi, da v čedali večji meri izkoriščajo avtoceste, ne pa da jih pošiljamo in preusmerjamo na magistralne ceste zaradi um, cestnin. Glasovanje o eurovinjeti te dni bo prav tako bistvenega pomena za varnost na cestah. In potem še zadnji odstavek o novih tehnologijah. Glede na to, da sem proti temu, da bi se širilo področje uporabe direktive nasploh, pa se ELS močno zauzema za to, da bi harmonizirali uh, označbe na cestah, tako da bi lahko pospešili uvedbo avto, uh, avtomatičnih oziroma samodejnih vozil. Uh, čim bomo dobili to vrstna vozila na cesto, bomo lahko rešili več življenj. Tako moramo storiti vse, da bi oblikovali ustrezne standarde. Samo vozeča vozila pa morajo seveda biti varna, lahko pa so varna le, če bodo znaki in označbe na cesti teh poenoteni, zato pa so določeni predpogoji. Če teh predpogojev ne bo, potem tudi samo vozečih vozil na cestah ne sme biti. Skratka, odgovornost za ustrezno delovanje samovozečih vozil ne gre prenašati zgolj na upravljavce cest. Pripravili bomo nekaj predlogov sprememb, ki so v skladu s temi argumenti, ki smo jih predstavili. God. Hvala lepa, gospod Van de Kamp. Gospa Gras van der Heinz. Eh, hvala, hvala tudi poročevalki za opravljeno delo. In vsi, kot vemo, gre za revizijo zelo pomembne uredbe o cestni strukturi, o upravljanju varnosti in mislim, da imamo sedaj dobro priložnost. Gospodu van der Kampu želim povedati naslednje. Resnično upam, da to ni mnenje celotne ELS, prav to, kar ste zdaj prebrali od gospe Švit, kajti seveda um, nismo vsi tukaj. Uh, pristojni, ampak storiti moramo pa vsi, kar je v naših močeh, da bi bila infrastruktura čim varnejša in čim boljša. In uh, sedaj ni prav, da pripisujemo krivde uh, ljudem samo zato, ker jih zmotijo uh, telefoni, mobilni telefoni. Zgodijo se tudi razloge, uh, nesreče iz uh, drugih razlogov. Seveda, osem odstotkov smrtnih žrtev se zgolj uh, zgodi na omrežju TNT, ampak če si vzamajo potem še magistralne ceste, se na njih zgodi potem vsega skupaj 39 področ, uh, smrtnih žrtev. In če ne bomo področja uporabe razširili, potem bomo tukaj pomembno tvegano območje eh, pustili ob strani. In mislim, da lahko tukaj dejansko prispevamo k zmanjšanju smrtnih žrtev. Potem gradnja tunelov in mostov, tudi tukaj, eh, tudi te bi morali vključiti v oceno očinkov. To so zelo pomembna prometna območja. Vemo, da se tu zgodi veliko nesreč in če bomo tukaj uh, tunele in moste uh, izpustili iz ocene, potem uh, bomo uh, spremljali še naprej enako število žrtev. Uh, Prav tako obstaja konsens med vsemi političnimi skupinami, da je treba zagotoviti varnost za najbolj um, izpostavljene cestne udeležnike, pešce in kolesarje. To uh, je vključeno v priloge. Potem pa se predlagajo še drugi ukrepi, ki naj bi jih vključili v ta, to revizijo, naprimer minimalne stroške standarde za cestne označbe in signalizacijo, več preglednosti, več pregledov na cestah, prav tako tudi izboljšano usposabljanje za inšpektorje in več ozaveščanja za vse prometne udeležence in tudi razširjanje najboljših praks. Mislim, da je treba koncept cest, ki so samo umevne oziroma se, kjer so ja, um, torej, predpisi samo po sebi umevni, to je treba tudi vključiti v to vrstno uredbo, kajti na ta način se bo cestna varnost lahko izboljšala. Prepričana sem, da lahko sprejmemo pomembne in dobre ukrepe, sedaj bomo v sredo se prvič sestali z poročevalci v Senci, poročevalka je že povedala, da je tukaj zelo odprta za naše predloge in mislim, da pri tem pomembnem dosjaju moramo dejansko več pozornosti posvetiti kakovosti, kot kot pa hitrosti. Na tem sestanku poročevalcev Senci bomo lahko govorili o prvo o teh točkah, ki nas družijo in zato prosim tukaj za razumevanje, če bo glasovanje nekoliko preloženo, tako da bomo glasovali šele januarja. Mislim, da smo to dolžni vsem udeležencem v prometu in dejansko gre za življenja ljudi, kar pomeni, da nekaj tednov pri tem ne sme igrati neke vloge. Hvala lepa, gospod Demesmeker izvolite. Hvala lepa, hvala poročevalki za to angažiranost in za njen a, entuzijazem, da bi ta dosje lahko zaključili še v ustreznem času. Seveda bomo pri tem pomagali. A, kolegi pa tudi so seveda predložili določene predloge sprememb. Varnost v prometu je za nas. A, glavna prioriteta tudi seveda pozornost na najbolj ranljive udeležence v prometu. Štiri točke bom izpostavil. Kot prvo bi želel reči, da se želim pridružiti in izraziti uh, strinjanje z širšim področjem uporabe uh, tako da bi lahko tudi avtoceste lahko v prihodnje a, ocenjevali in inšpicirali. Poleg tega se mi zdi smiselno, da se direktiva uporablja za celotne infrastrukturne projekte, ki jih financira Evropska unija, kajti želimo se izogniti temu, da bi se uporabila evropska sredstva za gradnjo nevarne infrastrukture. In kot tretje, potem označevanje cest in a, znaki seveda so tudi temeljni del cest in so bistvenega pomena za varnost na cesti, še zlasti zdaj, ko vozila postajajo bolj avtonomna. Zato mislim, da potrebujemo minimalne standarde za označevanje cest in tudi za znake. Vsekakor imajo svoje mesto v tem poročilu. In kot zadnje, še ena zamisel. Komisiji bi želel predložiti eh, skupno metodologijo za nacionalna poročila. Ta bi, to bi pomenilo, da bi komisija in države članice lahko ta poročila potem laže uporabljali. Se, veselim se že poročevalca, sestanka poročevalcev v senci in nadaljnega plodnega sodelovanja. Hvala lepa. Gospod Teličko, izvolite. Hvala, predsednica. Tukaj bom spregovoril v imenu eh, gospodava Miltenburga, ki je zaseden nekje drugje. V imenu uh, poročevalcev v senci um, naj poudarim v imenu Van Miltenburga, da podpiramo uh, predlog komisije gospod Van Miltenburg želi, da izpostavim a, njegovo zaskrbljenost, predvsem nad morebitno razširitvijo direktiva e, preko področja uporabe, ki ga predlaga komisija. A, kolega je prepričan, da moramo biti previdni pri tem, tudi zato, ker ne smemo preveč obremenjevati držav članic za birokracijo. Meni, da predlog, ki ga je dala komisija, je uravnotežen in argumentiran, da temelji na eh, raziskavah in eh, ugotovitvah in povdarja, da moramo biti previdno Eh, pri eh, vključevanju predlogov, ki niso utemeljeni z konkretnimi eh, znanstvenimi ugotovitvami in brez ocene učinka. Torej, ko gre za širitev področja uporabe, eh, je treba biti pozorni tudi na to, da lahko pride do konflikta z načeloma sorazmernosti in subsidijarnosti. Zato kolega poudarja, da podpira sedanji, eh, sedanje področje uporabe, kot ga predlaga komisija. Uh, torej, namen tega je skrčiti bre, bremena za države članice, se izogniti podvajanju. Uh, Včasih zahteve so bile zelo obremenjujoče za države članice in včasih se prekrivajo z postopki, ki že obstajajo na nacionalni ravni. Zato meni, da ne smemo pozabiti, da države članice želijo izvajati to direktivo in na to mora biti, biti izvedljivo zanje tudi. Ampak mimo vseh teh skrbi pa um, pričakuje naslednje srečanje sestanka eh, poročevalcev v senci, zato da lahko pride do zadovoljivega izida pogajen. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kramer je na vrsti in na to pa uh, bo na vrsti komisija. Gosp jaz danes sem tu in zastopam številne druge kolege, ampak ne gospoda Kramerja, danes tega ne, nisem pripravljen sprijeti česarkoli dodatnega. Torej, gospod Telička se oproščam, ampak gospod Kramer je tu v dvorani, zato mu predajam besedo, se oglašam z vami, ja, gospod Telička. Ja, moramo, morajo obstajati razlike, pač je tako in torej ne moramo kar tako drug drugega zastopati. Zahvaljujemo se komisiji za dobro besedilo. Želimo rešiti življenja, izboljšati eh, prevoz. Pripravljalni dokument je zelo dober želimo okrepiti uh, zaščito pešcev in eh, koles. 10 odstotkov vseh eh, prometnih nesreč zadeva pešce in 14 odstotkov pa kolesarja zunaj mest. Torej je pomembno upoštevati tudi te številke, jih ne moramo zanemariti, tako kot je bilo poudarjeno. potrebno je sprejeti ukrepe, ki naj omogočajo, da se izognemo tem nesrečam. Varnost mora biti prioriteta in si želimo dobrega sodelovanja z nujnimi službami tudi med nujnimi službami, recimo v tistih primerjih, ko imamo čezmejne tunele, če eh, nujne službe za nujno ukrepanje eh, pridejo vsaka svoja strani tunela, potem potrebujemo neko uskladitev med temi službami, med varnostnimi službami, med reše, reševalnimi eh, ekipami, tudi v primerjih, ko imamo take tunele oziroma kot, eh, tudi, ko imamo kakšne primere mostov, kot je bilo že podarjeno. Hvala lepa, gospod Kraj. Kramer. Torej, v imenu komisije, izvolite, gospa. Hvala lepa. Vs, zahvaljujemo se celotnemu odboru in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Vidimo, da imamo zelo pomembno podporo strani parlamenta pri tem našem predlogu. Imamo številne konkretne ukrepe, ki jih pripravljamo in ki so zajete v tem besedilu. To je priložnost, da naredimo razliko in da rešimo življenja. Ne bomo govorili torej več o teh splošnih ciljih, o tem smo se že pogovarjali. Naš pregled je imel štiri glavne cilje. Prvič, razširitev področja uporabe. Želim povdariti, da mislim, da so predlogi spremem zelo konstruktivni. Glede tega, katere, na, na, na katere ceste naj se ta direktiva nanaša naša pred, predložena, pred, predlagana razširitev uh, onstran TNT-jev, um, ehm, pač mora, pri tem mora biti jasno, da to razširimo samo na avtoceste, ampak to ni dovolj uh, glede na cilje, ki jih želimo dodati. To pomeni, da ne, moramo, ne bomo mogli skrčiti smrtnih žrtev v skladu z zastavljenimi cilji, da bi jih razpolovili, uh, eh, skup, da bi potem prešli na nič to stopno stopnjo. Uh, torej, um, ti, uh, predlogi, nekateri predlogi sprememb segajo nekoliko dje in vključujo tudi podeželjske ceste uh, in tudi magistrale. Uh, Uh, jaz cenim ta namen, ampak vas moram opozoriti na to, ker to so postopki, ki so zelo uh, zahtevni, morda nimamo ustreznih uh, orodi za to, da nadzorujemo te uh, lokalne ceste in bi se spopadali s težavami, bi povzročili tudi dodatne težave, predvsem lokalnim upravam ob uh, upoštevanju tudi stroško, ki morajo biti vedno sorazmerni. Potem objava. Uh, Eh, nekega zemljevida. Eh, to bi nam pomagalo, zato da bolj natančno določimo tudi področje uporabe, to je predlog spremembe 127. Eh, Pripričani smo, da vprašanje področja uporabe bo eden izmed, ena izmed glavnih tem naših razprav tudi na trialogu. Razprave potekajo tudi na svetu, ampak eh, strani komisije mi si želimo, eh, da prije do smiselne razširitve področja uporabe, zato da bomo dali zadostni potencial tej zakonodaji. Potem drugi cilj eh, pregleda je vprašanje označevanja cest in cestnih znakov. Vidim, da tukaj Evropski parlament nas krepko podpira. To je tudi vprašanje doslednosti med uh, tema dvema predlogoma o cestni varnosti. Na drugi strani imamo tudi uredbo o varnosti vozil, ki se osredotoča na vozile, tukaj pa se osredotočamo na infrastrukturo. In to dvoje je povezano in moramo zagotoviti, da vozile in infrastruktura se razumeta, tako da bomo preprečevali uh, morebitne človeške napake. Večkrat sistemi eh, ne delujejo ustrezno, če infrastrukture niso eh, prilagojene. In torej ta doba avtomatizacije je tudi zelo pomemben element, ki ga treba poštevati za prihodnost. Tretji element je eh, neka presoja, ki naj zajema celotno omrežje. Želimo zagotoviti, da je to res postopek z pravim spremljanjem, zato da opredelimo pomankljivosti v sedanji direktivi ne vemo, kako ti postopki bodo privedli tudi do konkretnih ukrepov. Morda ne bo nadaljnih eh, ukrepov, ampak uh, moramo vedeti, kaj počenjajo organi tudi na nacionalni ravni. Zato soglašamo za, man, za predlogom spremembe. 131, da pač to spremljanje mora biti obveznost. Četrti cilj je zadeval predvsem eh, ranljive eh, udeležence v prometu, to so pešci, kolesari in a, eh, potem motoristi vse, ki, na katere zelo vplivajo določene okoliščine, glede tudi na kategorijo in vrsto ceste, ki jo uporabljajo. Potem imamo vrsto drugih predlogov sprememb, ki od komisije zahtevajo, da stopi dlje. Naprimer imamo predlog spremembe o tudi ustreznih izobraževanju nadzornikov um, potem tudi samo dejne učeče se ceste, naprimer, torej cela vrsta zanimivih predlogov, razvijanje tudi posebnih ehm, zahtevkov na področju kakovosti za vse udeležence v prometu, tudi kot so pešci, razvoj smernic za neke skupne metodologije, za eh, nacionalne varnostne načrte. Imamo tudi ekspertne skupine, ki se ukvarjajo s tem. Predan, zaključim, samo še ena pripomba v zvezi s časovnico svet naj bi sprejel splošni pristop 3. Eh, decembra. Upam, da bo vse šlo, kot je treba v koreperju ta teden. Torej, ta predlog bi lahko bil eden od eh, aktov, ki bi jih lahko še sprejeli v tem mandatu. Odvisno je od tega, kdaj boste vi glasovali o tem. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Gospa Majutu, vam bom, a, gospa Ajuto, vam predajam besedo. Čisto na kratko, zahvaljujem se kolegom za zanimive pripombe in eh, bolj pozitivne so seveda tiste, ki so skladne z mojim besedilom, nekoliko manj pozitivne so pripombe tiste, ki izražajo določeno zaskrbljenost, naprimer točka glede izčrpanja področja uporabe direktive. Ne bom preveč eh, optimistično razpoložena, ampak sem prepričana, da bomo našli dober kompromis ker je prav, da, se, da, da, da, se, da, da smo zaskrbljeni nad morebitno preobremenjeno so držav članic, ampak po drugi strani, kot je povedala komisija, če mora biti nas cilj to, da odločno zmanjšamo število smrtnih žrtev, potem ta, to zmanjšanje mora nujno predvideti razširitev področja uporabe. Zato moramo razmisliti, kako obsežna mora biti ta razširitev področja področju porabe, sicer pa se bomo sestali v sredo eh, s poročevalci v senci. Hvala, gospa Ajuto. Glasovanje bo potekalo 3. decembra. Če pa boste potrebovali več časa, če sem prav razumela, mi pošljete eh, sporočilo po eh, e-pošti. Tako da bomo podaljšali ta rok in medtem tudi že spoznali stališče sveta. Uh, in eh, se pripravili na trialog. V redu, hvala lepo, nadaljujemo. Gremo na eh, predlog direktive Evropskega parlamenta in sveta, ki eh, spreminja direktivo 2008 skozi 106 o minimalni eh, stopni usposabljanja, minimalni ravni izobraževanja pomorčakov, ki spreminja eh, direktivo 45 iz leta 2005. Gospoda Rikeja ni v dvorani, ga zastopa gospod Telička. Hvala lepa. Torej, jaz apsolutno nisem a, a, gospod Kramer, nisem niti nihče drug, ampak zastopam nič koliko drugih kolegov danes. In zdaj govorim v imenu gospoda Rikeja. Torej, nekaj točk naj izpostavim. Gospod Rike pozdravlja predlog komisije, da se poenostavi eh, obstoječo direktivo in okvir za minimalno raven izobraževanja in certificiranja pomorščakov, da bi to uskladili z evropskimi standardi eh, iz konvencije STCV eh, ima je potrebno zagotoviti ustrezno uh, izobraževanje pomorščakov, ki eh, plujejo pod eh, zastavami držav članic. Moramo spremljati torej, uh, usposabljanje tudi tistih pomorščakov, ki se rekrutirajo v tretjih državah. Vemo, da je to vedno problem in eh, potrebno je tudi priti do vzajemnega priznavanja certifikatov za zagotavljanje varnosti na krovu. Poročevalec pozdravlja predlog, da se pregleda postopek za priznavanje certifikatov pomorščakov, ki jih izdajo tretje države in predlog sistema za umik eh, tega priznanja in to mislim je zelo pomembno. Torej, meni, da obdobje, po katerem eh, se lahko lahko priznanje umakne, se lahko podaljša uh, od 5 na 8 let v tem uh, obdobju. Uh, uh, ne bi smeli uh, um, zaposliti takih pomorščakov uh, na uh, ladjah, ki plujo pod zastavo države članice. Drug, v zvezi z drugimi vidiki poročevalec meni, da predlog ne gre dovolj daleč in predlaga, da uh, se spremete sprejeta dva ukrepa za eh, merjenje in ocenjevanje kakovosti izobraževanja, torej predlaga certifikate odličnosti za pomoščake, ki presegajo minimalno raven, ki jo določa mednarodna raven, zato da vključimo znanje v Evropi in da uskladimo znanje pomoščakov za digitalizacijo poklicov s ciljem, da se evropskim pomoščakom zagotovi konkurenčnost na trgu prtljago. In drugič predlaga, da certifikate, ki jih izdajo države članice in ki jih priznavajo tretje države, se ne mudoma prenesejo v elektronsko podprto bazo, ki bi bila odprta za pregledovanje e, iz direktive 16 iz leta 2009 o nadzoru države pristanišča. Potrebno je upoštevati tudi stroške, izboljšati učinkovitost mm, sistema spremljanja. Gospod Rike pričakuje pripombe poročevalcev v senci, eh, zato da doseže sporazum pred koncem mandata. Ampak sem prepričan, kolegi, eh, da eh, boste imeli morda še kakšne vprašanja in uh, Domin, Dominika pa ni tu med nami, ampak mu bom poročal o tem, kar ste povedali in bo odgovoril na sestanku s poročevalci v Senci. Hvala. Hvala lepa, gospod Telička. Gospod Marinesko, izvolite. Dobar večer. Hvala lepa za predstavitev. Mislim, da je komisijen predlog je dober in mislim, da poročilo gospoda Rike je tudi dobro poročilo. Podpiram centralizirano podatkovno bazo, eh, izobraževanje za pomorščake. Bo moral preveriti, če bo potrebno, da predložimo ustne predloge sprememb, trenutno pa moram reči, da smo zadovoljni z eh, besedilom. Hvala, gospod Marinesko, gospod Anderson, izvolite. Hvala. Imamo nekaj dobrih točk v poročilu gospoda Reketa, ki, ga, ki jih pozdravljamo. Delimo um, stališče gospoda Teličke, da a, um, moramo preiti na elektronski sistem in zato to lahko podpremo zelo smo zadovoljni s sklicevanjem na uh, certifikate odličnosti za pomrščaka, kar je spostavil gospod Telička, kajti je res ključnega pomena za pomrščaka, bodi si, kar zadeva uh, uh, vse ravni, tudi oficirje, da imamo dobro uh, usposobljeno delovno stilo, silo. silo. In, uh, ampak kar eh, gospod Telička ni povdaril, je to, ker ti to je omenjeno samo v uvodnih izjavah. In mislim, da to mora biti zelo dobro eh, oblikovano in formulirano, ampak mislim, da bi to moralo biti preneseno v normativni del, torej v člen in ne bi smelo biti zajeto samo v uvodni izjavi. Torej pozivam k Mm, tudi gospoda Taylorja, da razmisli o tem. Torej, potrebovali bi nekaj več dela pri tem besedilu. En potencijalni problem, morda gre to prepisati nesporazumu, je predlog spremembe številka 10 gospoda Rikeja, ki črta sklicevanje na nujnost tudi določenih premorov in določenih obdobij počitka za pomorščaka. Eh, torej je treba biti pozorni tudi na delovni čas teh delavcev. Mora je bilo to storjeno zaradi ponosavitve, ampak to bi lahko povzročalo težave, zato se moramo poglobiti tudi v to. In potem imamo nekatero vprašanje v zvezi za priznavanje tretjih držav, ko gre za vprašanje certifikatov in potem tudi, ko gre za avtomatično priznavanje držav oziroma umik priznanja državam, če avtomatsko priznavanje je morda nekoliko problematično za svet. In zato mislim, da obdobje osmih let ni nujna najboljša rešitev. Kaj ti se sprašujemo, kako dolgo mora, dolg mora biti to obdobje moramo natančno zastaviti to obdobje, glede na tudi uh, trgovinske pogoje, glede na vse druge vidike, ki so relevantni za tretje države. Jaz nisem prepričana, da je pet let dovolj, niti sedem, niti osem, tako kot uh, svetuje svet. Mislim, da poročevalci v senci se morajo res o tem pogovoriti. Uh, vidim, da prihajajo do pritiskov za to, da bi prišlo do, do, končnega, po, do končne potrditve tega svežnja, ampak moramo biti pozorni. In potem tudi individualno priznavanje certifikatov um, pomorčakov iz tretjih držav in potem tudi, kateri postopek bi potrebovali za to, da uh, vse to poteka uh, na pravičen način. Emsa ne bi smela biti preveč obremenjena, niti ni premalo. Zato je stvar, ki jo je treba še premisliti. Videti je, da je ta predlog enostaven na prvi pogled, ampak dejansko imamo kar nekaj ključnih elementov, eh, s katerimi se bo treba še spopasti. Hvala. Hvala, gospa Anderson. Gospod Taylor, izvolite. Hvala predsednica. In hvala lepa tudi gospodu Rikeju, ki se celo odsoten za delo, ki ga je opravil. Zeleni in EFA lahko podprejo večino uh, predlogov uh, ob upoštevanju tudi skrbi, ki sicer je bila izražena za varnost na krovu. Uh, podpiramo predloge v zvezi z certifikatom odličnosti za pomorščake, ki naj presega minimalno raven in minimalne standarde. Zato kot tudi predlog, da vzpostavimo neko centralno podatkovno bazo držav članic v interesu varnosti plovila in posadka je očitno nujno, da podpremo in spremljamo kakovost eh, izobraževanja za pomorščake, vključno tudi kakovosti eh, izobraževanja pomorščakov, ki se rekrutirajo v tretjih državah. Zato moramo zagotoviti, da eh, ureditev za priznavanje certifikatov iz tretjih držav in vzajemno priznavanje teh certifikatov, ki jih izdajajo tudi države članice, da je to učinkovito, pregledno in pravično. Hvala. Hvala lepa, gospod Taylor. Zdaj pa v imenu komisije bom predala besedo gospe Kopčinski. Kako je vaša noga? Boljše? Ste se pozdravili? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsednica, da ste spraševali, kako je eh, z mojim zdravjem. Torej, tudi mi prispevamo k izboljšanju zdravja na splošno, ampak zahvaljujemo se poročevalcu in poročevalcem v senci za delo, za vse delo. Naj pričnem s tem, da povem, da bi lahko bilo zelo koristno, če bi bila predlagala to, kar sem za eh, nekatere druge predloge in sicer kratek eh, sestanek, da bi se najprej predhodno pogovorili o nekaterih predlogih sprememb, kajti obstaja splošno soglasje tudi z ozirom na to, kar je predlagala komisija, ampak morda je prišlo do nesporazumov v zvezi z določenimi formulacijami. To je privedlo do določenih predlogov spremen strani um, poročevalca gospod Rike, tudi eh, čestite komisiji, ki si prizadeva za to, da bi uskladila sistem v Evropi za konvencijo STCV. To je bistvenega pomena, kajti moramo imeti zadovoljive stopnje eh, in standarde izobraževanja, ne samo za pomorščake iz Evropske unije, ampak tudi za pomorščake na eh, plovili, ki ne plujo pod evropskimi zastavami. Ključno je, ključno je tudi digitalizacija teh certifikatov. Pozdravljamo predlog eh, o centralizirani podatkovni bazi, kjer bi hranili certifikate ampak eh, imamo določena vprašanja, ki so izpostavljena v poročilu, ki eh, so akočljiva morda zaradi nesporazuma. Torej, najprej predlog, da bi podaljšali spet na 8 let obdobje, ob konci katerega bo moč umakniti priznanje. Torej, najprej naj odgovorim, eh, gospe Anderson, to ni um, avtomatski umik oziroma preklic, ne, je najprej je sprožen postopek. Obdobje petih let je usklajeno z veljavnostjo certifikatov eh, kompetentnosti in eh, v skladu torej z mednarodno konvencijo. Torej, to obdobje ni slučajno, ni naključno. Ampak želimo uh, biti sposobni ustrezno obvladovati resurse EMSE, ki vodi inšpekcije in ki opravlja to delo. Pa čeprav Mm, recimo, mm, nimamo niti enega pomorčaka, ki bi prišel iz države, za katero je bilo priznanje zaprošano. Podobno torej v zvezi z predlogom spremembe številka 10, torej najmanjše število ur počitka. Naj povem, da to je verjetno samo rezultat nekega nesporazuma, eh, nerazumevanja tudi eh, besedila našega predloga. Kot sem povedala na začetku, predlog eh, stremi za digitalizacijo vseh certifikatov za pomorščake. Si bomo morali torej ogledati podrobnosti, kako hitro bi lahko to izvedli. Pomembna točka, ki jo je treba pojasniti, je celoten proces uh, vloge za priznanje to ni postopek, v zvezi s katerim bi ga, ki bi ga želeli mi sami izpeljati. Imamo sodelovanje z državami članicami, imamo dialog z njimi glede tega, ali naj uveljavljamo ta priznavanja. Včasih imamo državo članico, ki enostavno nam pošle dopis, v katerem zahteva, da priznavamo državo XY. Uh, in uh, morda to ni predlog, ki bi lahko bil sprejemljiv za celo Evropsko unijo, zato bi moralo biti vse bolj pregledno, bi morali imeti več časa in več pogovorov z vsemi državami članicami, ne samo s tisto, ki zaprosi za priznanje. Ampak mimo tega pa mislim, da uh, smo prepričani v to, da rezultat uh, dela uh, poročevalca in poročevalcev v senci bo privedlo do uravnoteženja duhovnega predloga in svet je tudi pripravljen oblikovati svoje, svoje eh, splošno stališče in zato mislim, da nam bo uspelo zaključiti razgovore v tem man, mandatu Evropskega parlamenta, v tem sklicu Evropskega parlamenta. Hvala. Hvala, gospa Kočinska. Eh, rok za predložitev predlogov sprememb je bil odložen na 30. november do 12. ure. In s tem smo zaključili današnjo sejo, smo izčrpali vse točke na dnevnem redu, jutri nadaljujemo ob devetih in bomo imeli zelo dolgo glasovanje, kajti bomo pričeli z cefom. Kaj ne, gospod Marinesko, bodite tam le, bo tukaj pravzaprav ob devetih, nasvidenje do jutri in hvala tudi tolmačem. Uh, gospa je rekla prevajalcem, ampak se popravlja tolmačem. Hvala.